Dobro jutro, kolegi. Začnimo z današnjim sestankom. Upam, da ste uživali v včerajšnjem programu. Zdaj pa bi rada pozdravila dve čudoviti ženski nagrajenki nagrade Saharo, gospa Lamja Haiba Šar in gospa Hava Ibrahim. Prav tako sem počaščena, da je z nami tudi gospod Antonio Panceri, predsednik pododbora za človekove pravice ki bo sopredsedoval današnjemu sestanku. Gospod Antonio Panceri, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Organizacijsko gledano, naj povem, da lahko izberete kanal, na katerem želite poslušati tolmačenje. Danes imamo na voljo tudi arabščino na kanalu številka 29. Seveda zahvaljujem se odboru FM in predsednici tega odbora za to, da se je odločila, da organiziramo današnji dogodek skupaj. Včeraj smo praznovali 8. marec. Vem, da časa ni dosti, da bi razpravljali, ampak ta današnji dogodek je zelo pomemben. In pododbor DRUA je pododbor, ki mu predsedujem in se ukvarja s človekovimi pravicami in je pomemben del odbora za zonanje zadeve. Pri našem delu se ukvarjamo predvsem s človekovimi pravicami po svetu. In kot si lahko predstavljate, je odbor za vprašanja žensk pristojen za specifična vprašanja, ki se nanašajo na pravice žensk. Nagrada Saharov je zelo pomembna pobuda za nas kajti to je neke vrste svetilnik Evropskega parlamenta za to, da ne samo nagradimo zagovornike človekovih pravic, pač pa da poudarimo, da so zagovorniki človekovih pravic bistven element demokratičnih procesov v različnih državah. Kot rečeno, veseli smo, da lahko pozdravimo dve dobitnici nagrade Saharov, gospa Lamija Haji Bašar iz jezitske skupnosti, nagrajena je bila skupaj z Nadijo Murat decembra 2016. Z nami je tudi gospa Hawa Ibrahim iz Nigerije, ki je nagrado Saharov dobila leta 2005. Obe dobitnici sta nam v navdih in vzor poguma in opominjata nas, da morajo imeti pravice žensk osrednjo vlogo na področju človekovih pravic. Potem, ko boste spregovorili obe dobitnici, bo besedo dobila Mara Marinaki, ki je posebna svetovalka glede vprašanj spola in glede izvajanja resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov številka 1325 o ženskah, miru in varnosti. Na začetku dajem besedo gospe Hawi Ibrahim, ki bo govorila v arabščini, prihaja iz Nigerije in kot sem že prej dejal, je dobila nagrado Saharov leta 2005. Thank you, uh, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospod predsedujoči in hvala vsem, ki ste tu. Rada bi se zahvalila slehernemu od vas, ki ste prišli. Včeraj je bil dolg in čudovit dan, imeli smo zelo kakovostne razprave in uh, zanimive sestanke in to, da ste se utegnili spočiti in ste danes pet tukaj, je V posebno čast lami meni. Zahvaljujem se Stefanu in Kini in vsem tistim, ki ste nam pomagali, da smo se znašli v parlamentu. Hvala lepa torej za vajno pomoč. Včeraj smo povedali toliko stvari, da bi danes omenila samo par točk. Veliko smo se pogovarjali veliko smo dobili materijala za razmišljanje. Danes bi povedala samo par stvari. Najprej to, kar je Lamija povedala. Ona in Nadja sta dobili leta 2016 nagrado za boj jezitske skupnosti. Obe sta bili spolni sužni žrtvi in kot veste, imamo na severu Nigerije Boko Haram, sama prihajam z severa Nigerije in še vedno imamo še več kot 60 odstotkov žensk, deklic, ki jih ugrabijo iz šole, te nimajo zdravil, in še vedno so nekatere spolne sužnje. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste sprožili kampanjo Pripeljite nazaj naše deklice. Ne smemo biti tiho, Boko Haram, El Shabab. In vse druge teroristične organizacije ne smejo ostati nekaznovane. Naše sporočilo na ta dan mora biti, da je dan žena vsak dan. Še pomembneje pa je, da ne bomo molčale zavzele se bomo za pravice jazitk, za pravice beguncev, ki iščejo dom druge in zavzele se bomo za pravice slehrne ženske oziroma slehrnega človeškega bitja. Vidimo, da je v zadnjem času bil sprožen alarm glede terorizma. Evropska unija veliko dela, združeni narodi, ampak predlagala bi, da poleg zunanje politike, in o tem smo se včeraj pogovarjali, poleg zunanje politike, poleg regionalnega ukrepanja, je tudi tisto, kar počnemo mi v svojem okolju. Za me osebno je to še bolj pomembno. To je vsaka drobna stvar, ki jo naredim, ki jo naredimo. Vse tisto je pomembno. Seveda hočemo zakone in seveda živimo v templju zakonodaje. V Evropskem parlamentu se sprejema zakonodaja, ampak poleg zakonov potrebujemo tudi ukrepanje. In kot sta povedala so predsedojoča, nagrada Saharov ponovno vnaša aktivizem ob omizje. Vi ste naredili toliko stvari in upam, da ko bomo odšli, bo možno narediti še nekaj več, da bomo poleg zonanje politike lahko v svojem okolju dosegali napredek na področjih, kjer delamo. Včeraj sem omenila, da bi ženska morala biti zgled. Sama bi predlagala pet stvari, poleg tega, o čemer sem govorila že včeraj. To so stvari, ki jih lahko naredimo. Ena drugo moramo podpirati. Mene bo podpirala ona, jaz njo, kako, skratka, se lahko medsebojno podpiramo. Oseba, ki je poleg vas, ki sedi danes poleg vas, je morda vaša naslednja zaveznica, zato ne pozabite izmenjati kontaktov, zato da se bomo medsebojno podpirali podpirale, ko se vrnemo v svoje okolje. Podpirajmo druga druga. Druga stvar, ki jo predlagam. Učimo se še naprej. Poučujmo mlajšo generacijo. To naj bo stalno na našem dnevnem redu. Učenje in poučevanje drugih. Tretjič. Bodimo zelo odločne, kar zadeva našo individualno identiteto. Nihče ne sme izničiti našega dostojanstva, pa ne glede na to, ali smo ženske, moški ali otroci. Včeraj smo imeli že nekaj primerov, ampak rada bi še enkrat povdarila, nihče ne sme izničiti naše identitete, identitete žensk. Tega se moramo zavedati. Četrtič, biti moramo trdne, odporne. V luči globalnih izzivov se ne smemo odpovedati našemu ženskemu dostojanstvu. Ne smemo se bati. Veliko vzrokov je, da se bojimo, ampak zavrniti moramo, zavrnile bomo to, da bi se bale in bomo odporne trdne. Pri vsem, kar počnemo, pa naj gre za sprejemanje zakonodaje, pa naj gre za aktivizem, karkoli počnemo v svojem oskem okolju, biti moramo odlične. Zauzemati se moramo za odličnost. Zato, ko se zdaj vrnemo v svoje okolje, moramo biti še bolj odlične pri vsem tem, kar počnemo. In ne nazadnje. Nekatere imamo občutek, da bi rade kar zbežale, da bi poletele s temi idejami. Tiste, ki lahko letijo, naj poletijo, tiste, ki ne morejo, naj tečejo, tiste, ki ne morejo, naj hodijo, tiste, ki ne morejo hoditi, naj se plazijo, ampak premikajmo se naprej. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dajemo gospe Lami Aibašar, ki je prejemnica nagrade Saharov decembra 2016. Obenem bi rad razložil, da časa nimamo ravno dosti. Besedo bomo dali potem še poslankam in poslancem tako da boste lahko obe dobitnici nagrade odgovorili. Izvolite, gospa. Mikrofon, prosim. Spoštovane gospe in gospodje, dragi udeleženci in udeleženke, Najprej bi vam rada čestitala. Danes pozdravljam vse ženske po svetu, želim jim prekrasen dan in jim tudi čestitam za včerajšnji dan žena. V mojih mislih so še posebej tiste ženske in deklice, ki so žrtve suženstva, predvsem v rokah Daesha, Boko Harama in drugih terorističnih skupin. Danes mislim tudi na ženske in deklice, ki so še vedno sužnje. Sužnje v rokah teh brutalnih divjakov. Cel svet misli na njih. Cel svet je priča tem grozljivim dejanjem na stotine žrtev je vsak dan zaradi teh teroristov. Ženske se soočajo s številnimi težavami, ampak težave žensk na Zahodu se precej razlikujejo od težav, s katerimi se soočajo ženske v arabskem svetu in v vzhodnih državah. Ženska, ki živi v civilizirani družbi, se sooča s precej drugačnimi težavami, kot so tiste, s katerimi se soočajo ženske v drugih delih sveta, kjer gospodarstvo ni tako razvito. Problemi so poleg tega drugačni, odvisno od tega, ali smo v času miru ali v času vojne. Pomembno je, da spoštujemo pravice žensk. Ženske, ki se soočijo z nasiljem, ki so žrtve posilstva in spolnega nasilja, so res številčne. Statistike kažejo, da je žensk, ki so žrtve to vrstnega nasilja, res ogromno. Ampak te statistični podatki ne zajemajo vseh žensk, ki v realnem življenju trpijo zaradi to vrstnega nasilja. Ogromno žensk je, za katere sploh ne vemo, kaj vse se jim grozljivega dogaja. Ženske bi morale biti povsod po svetu enakopravne moškim, pa naj si gre za države v Evropi, za države na vzhodu ali zahodu. Poskrbeti bi morali za resnično enakopravnost med ženskami in moškimi. Ženske predstavljajo 50 odstotkov prebivalstva, so tudi ključnega pomena pri izobraževanju otrok, skrbijo tudi za drugo polovico družbe, ampak kljub vsem tem prizadevanjem, Na vkljub vsemu temu trudu ženske uživajo zgolj polovico pravic. Dovolite mi, da vam predstavim svojo osebno izkušnjo. Ta izkušnja nasplošno odraža položaj žensk v Iraku v muslimanskem svetu, pa naj se gre za vojno obdobje ali obdobje miru. V obdobjih miru, torej v obdobjih, preden so izbruhnili konflikti, so pri nas voljala pravila, ki izhajajo iz šariatskega prava. Torej, šariatsko pravo je veljalo v Iraku. Status posameznika, zakonski stan in tako naprej, vse to je urejalo šariatsko pravo, kar povzroča težave. Številne družbe pri nas so tradicionalne družbe, ki silijo deklice v poroke. Ogromno je zgodnih porok, ogromno je mladoletnikov, ki jih prisilijo v poroke. To pa je povzročilo, da so nekatere deklice začele bežati iz države. Tem pojavom smo priča v vseh družbah, tudi v bogatejših družbah. Ženska je običajno tudi žrtev finančnih transakcij med družinami. Družine prodajo svoje hčere za to, da dobijo doto. Ženske so tudi žrtve posilstva. Posilstvo je kaznivo dejanje. Vendar se dogaja, da v Iraku posiljevalci niso kaznovani. V Iraku se običajno potem pogajajo družine teh žensk, ki so posiljene, običajno jih na hitro poročijo, zato da se sodišče ne more ukvarjati s to vrstnimi primeri verski predstavniki potem usilijo poroko ženski, ki je bila posiljena, čeprav se ona ne želi poročiti. To vrstne prisilne poroke so povsem legitimne v očeh zakona pri nas, zato se ženska pravzaprav tega zakonskega jarma sploh ne more rešiti. Potem je tu še vprašanje ločitve, Zakonodaja je pri nas izjemno kompleksna na tem področju, nikakor ne naklonjena ženskam, tako da ženske ne morejo sprožiti ločitve. Muslimanske ženske so bile tudi žrtve politizaciji islama. Sprožil se je cel ustroj za to, da bi še bolj okrnili pravice žensk. Pri nas želijo zmanjšati svobodo žensk, To pa ni v skladu s sodobnim svetom. Če se vrnemo nazaj v 40. in 50. leta v prejšnjem stoletju ali pa v obdobje izpred stotih let in si pogledamo podobe iz tistih obdobij, lahko vidimo, da so bile ženske takrat v Iraku svobodne, potem pa so se stvari samo slabšale, ženske so prišle z dežja pod kap kar naprej so žrtve nadlegovanja, nasilja. Ženske nadlegujejo tudi kolegi in tudi drugi sodržavljani. In to vse se dogaja v času miru. V času vojne pa so zadeve še bistveno slabše. Ženske so prve žrtve vojen, so prve žrtve nasilja, ki ga izvajate Daesh in Boko Haram v zadnjih letih. Sami smo bili priča tudi zločinom v Bosni in v drugih regijah po svetu. Kadarkoli izbruhne vojna, je ženska žrtev grozljivih kaznjivih dejanj, ki se vršijo pred očmi vseh. Mednarodna skupnost pa ostaja negibna, stoji ob strani in ne posreduje. Niti takrat, ne, ko se dogajajo to vrstni zločini, tudi vojni zločini, ki kršijo pravice žensk. Ženska je, kot rečeno, prva žrtev nasilja in zločina. Ogromno žensk zaradi vojen postane vdove. Same morajo potem prevzeti skrb za družino. Ženske s tem tudi postanejo marginalizirane v družbi, postanejo marginalizirane tako z družbenega kot tudi z gospodarskega vidika. Gospe in gospodje, mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bodo ženske in moški enakopravni. Če pa želimo to doseči, se moramo kot družbo sredotočiti na štiri pomembne ravni. Kar zadeva sodno raven, tu bi morali zahtevati, da se sprejme zakonodaja, ki bo zagotavljala enakopravnost med ženskami in moškimi. Tudi na evropski ravni in na ravni vseh držav na svetu ter na ravni nacionalnih in lokalnih institucij, bi morali še enkrat preučiti konvencije, pripraviti nove konvencije, zato da bi lahko ženske podprli, da bi lahko okrepili tudi njihove zmogljivosti, da se bodo ženske lahko emancipirale tako njihovih pravic na lokalni ravni ne bodo več teptali. Potem je tu tretja raven, družbena raven. Poskrbeti bi morali za to, da bi se pravice žensk bolj odločno zagovarjale v sami družbeni sredini, da ne bodo zgolj militanti, feministke in ostali podpirali pravice žensk, tudi moški na splošno in organizacije v civilni družbi, ne zgolj feministične organizacije, temveč tudi verske, akademske organizacije, storile več za pravice žensk. Vsi ti akteri bi morali podpirati ženske, naj se gre finančno ali politično zato da bi zagotovili tudi ustrezno mesto ženskam v družbi. Na gospodarski ravni bi morali zagotoviti posebna finančna sredstva za vse programe in vse dejavnosti, ki vodijo v emancipacijo žensk in v opolnomočenje žensk na gospodarskem in političnem področju. Podpreti moramo tudi podjetništvo med ženskami. Kar pa zadeva kazansko pravno področje, ohraniti bi morali dostojanstvo žensk, prekiniti in odpraviti spolno služenstvo in trgovino z ljudmi. Tako da prosim mednarodno skupnost in združene narode, da vzpostavijo posebno sodišče, ki bi bilo pristojno za to vrstna vprašanja. To sodišče bi moralo imeti široko opredeljene pristojnosti. Poleg tega bi morale resolucije tega sodišča biti zavezujoče za vse člane Združenih narodov. To sodišče bi moralo biti pristojno za resno kaznovanje vseh teh grozljivih zločinov. Hvala. Šukran, Hvala lepa. Zdaj pa besedo dajem gospe Mari Marinaki, ki je kot rečeno pristojna za vprašanja odnosov med spoloma. Hvala lepa, gospod so predsedojoči, tudi sama. Bi se rada zahvalila obema so predsedojočima za prijazno vabilo in za izvrsno pobudo, da spodbujamo današnjo razpravo. Prav tako bi rada ponudila svoje sočutje in izrazila spoštovanje obema, gospe Ibrahim in gospe Bašar. Spoštovanje do vsega, kar sta morali pretrpeti To je dodaten dokaz, da naš mednarodni sistem ni uspel pri zagotavljanju miru in varnosti za vse. Prav tako bi rada čestitela vsem ženskam. Žal, še vedno potrebujemo mednarodni dan žena za to, da nas opomni, kaj enakost za vse pomeni. To še vedno ni realnost. Premostiti moramo status quo, zato potrebujemo enakost med ženskami. Pravice žensk so človekove pravice in seveda imamo izvrsten okvir za sprejemanje političnih odločitev, imamo resolucije Varnostnega sveta in drugih mednarodnih organizacij. Tisto pa, kar nam manjka, je izvajanje. In ravno tu Ravno sem moramo zdaj usmeriti našo pozornost, če želimo kaj spremeniti. Evropski parlament je v ospredju teh prizadevanj in resnično se oziramo k vam za politično vodenje, pa tudi za entuzijazem in za pogumne odločitve, da bomo vse skupaj videli v pravi luči. Poleg zakonodaje potrebujemo ukrepanje, gospa Ibrahim je bila jasna, potrebujemo učenje, poučevanje, branje in ženskam moramo vrniti dostojanstvo, okrepiti moramo njihovo odpornost in tu imamo izvrstno orodje resolucija 1325, resolucija Združenih narodov, ki je krovna resolucija, kar zadeva ženske, mir in varnost. Sprijeta je bila leta 2000, 17 let kasneje, pa vidimo, da izvajanje še vedno šepa. Nimamo samo ene resolucije izpred 17 let, kasneje je bilo sprejetih še sedem. Imamo resolucije, ki so se lotevale vprašanj, kot so posiljevanje, spolno nasilje, potem eh, radikalizacija in to, da so ženske žrtve okoliščin, v katerih živijo. Mi kot Evropska unija imamo vodilno vlogo, vodimo zgledom in zato bi morali ustrajati pri ničelni toleranci, popolni odgovornosti in pravičnosti za to, da storilci pridejo pred roko pravice. Zato izobraževanje, pravica, izvajanje zakonodaje, pregon in družba mora prevzemati svojo odgovornost in svojo vodilno vlogo. To je način, kako lahko nekaj spremenimo in presežemo sedanje stanje. Iz odzivanja moramo prejti na preprečevanje. Naš pristop moramo spremeniti od reaktivnega na proaktivnega in v končni fazi spremeniti moramo naš pristop. Tako moški kot ženske moramo imeti drugačen pristop, če želimo, da se karkoli spremeni. In ob zaključku. bolj kot se stvari spreminjajo, bolj ostajajo enake. Rada bi vas popeljala v leto 416 pred Kristusom. Govorimo o Peloponeški vojni in o obleganju otoka Melos. Peloponeška vojna se je bojevala med Atenami in Šparto. Melos je bil majhen otoček, še vedno je. In leta 416 so Atene napadle Melos in zahtevale, naj se prebivalci udajo in častijo Atene ali pa jih bodo izničili. In prebivalci otoka Melos so zavrnili to, Atenci so zajeli njihovo mesto pobili vse moške in zasužnili vse ženske in otroke. To zveni zelo sodobno. In kaj je ta grški filozof napisal o tem? Dejal je, kaj je prav, je samo vprašanje tistih, ki so enaki, tisti, ki pa vladajo s prevlado lahko uveljavljajo svoje mnenje, šipkejši pa trpijo tisto, kar morajo pretrpeti. Hvala lepa. Zdaj besedo dajem nekaterim poslankam in poslancem za to, da bomo lahko imeli vsaj malo razprave, če tudi je časa malo. Kar nekaj poslank in poslancev je že na seznamu, še dva lahko sprejmem. Najprej dajem besedo podpredsednici odbora FAM. Hvala lepa. Še zlasti hvala obema gostjama, ki sta pravzaprav navdih za vse nas. Tako vesela sem, da sem bila tu in da sem vajema lahko prisluhnila, kajte vsi v Evropskem parlamentu smo dobili upogled v to, kar sta pretrpeli in kar še vedno trpita. Sama sem bila na sestanku žensk prejšnji teden. Ena od udeleženk je dejala, da bo naslednja velika bitka, bitka žensk. Ženske se bodo postavile za svoje pravice, to že počnemo, ampak to se bo še nadaljevalo. Zato mi tu smo šele na začetku ogromnega, množičnega gibanja in popolnoma se strinjam, da moramo biti solidarni druga do druge in da se moramo zavedati, da morda nekdo v tej dvorani potrebuje nekoga drugega v tej dvorani. In tisto, kar je najbolj čudovito, je to, da smo združili ženske in zato se vam zahvaljujem in vam želim vse dobro v prihodne. Grazie. Hvala lepa, gospa Lohbiler. Thank you. Hvala predsedujoči in hvala vsem panelistom za izjave. Imamo vprašanje glede izvajanja resolucije 1325, ki ste jo tako hvalili, upravičeno. Vprašanje tudi za nagrajenko Saharov iz Irake. Iz Iraka. Potekajo boji in osvoboditev Mosula iz rok Isisa. To se zdi, da bi utegnilo biti še izvedljivo letos, koliko razumem. Pa ni veliko posvetovanj, da bi ženske vključili v politični načrt za to regijo. Dobro bi bilo, če bi lahko odgovorili na to, ali vi ali vaši prijatelji, prijateljice, ali se z vami posvetujejo, bodi si EU ali pa iraška vlada, kdorkoli je del tega procesa osvoboditve. Pa še za gospo Marinaki. Dobro je, da se osredotočate na krepitev resolucije 1325, da preidemo od odzivanja na preprečevanje. Kaj počnejo Združeni narodi za krepitev izvajanja te resolucije? Hvala lepa. Grazie. Hvala. Soraja Post. Ja, Hvala lepa. Mislim, da se moramo vrniti nekoliko nazaj v čas. Mednarodni dan žena smo začeli praznovati kakih sto let nazaj. Začelo se je ženskami, ki so v Sankt Petersburgu demonstrirale za kruh. Predtem, leta 1909, so ženske demonstrirale za doseganje boljših delovnih pogojev. Demonstrirale so za pravico do sodelovanja na volitvah in še vedno ženske niso enako plačene. Ženske ne morejo uživati svojih državljanskih pravic. Na švedskem smo pravico sodelovati na volitvah dobili leta 1921. Pet žensk je prišlo takrat v parlament. Danes je 27 odstotkov vseh poslank žensk, ampak seveda to še vedno ni enakost. V vseh teh letih smo doživeli veliko uspehov, še veliko pa moramo postoriti. In ko gledamo na razvoj v politiki, če pogledamo, kakšna je politika, moram reči, da so stvari strašljive, kot rečeno, stvari gredo nazaj In to ne velja samo za vojna območja ali pa konfliktna območja. To se dogaja tudi v Evropski uniji, recimo na Poljskem ali pa v Rusiji. Zato imamo ženske še veliko tem, kjer se moramo izboriti. In Ni mi tako zelo všeč eh, dan žena, seveda ga spoštujem, ampak mislim, da je sramota in za me kot žensko je škandal, da mi nekdo reče čestitke za vaš dan žena. Moram reči, da se počutim potem še bolj zafrustrirano. Še bolj čutim, kako smo neenake. Razmišljam o tem, kako politiki sprejemamo odločitve v državah, kot je recimo Afganistan. Celo deklice in otroke se pošilja nazaj v Afganistan, kjer jih kamenjajo. Mlade dečke pošiljamo nazaj v Afganistan, kjer so žrtve pedofilije med politiki. Vse to so politike, o katerih odločamo. To je daleč od enakosti. Na švedskem je včeraj veliko žensk stavkalo, zapustile svoja delovna mesta prej kot sicer, zato moramo držati skupaj. Problemi, ki jih imate vi na svojih območjih, to so tudi moji problemi. Namreč to vpliva tudi na moje vsakodnevno življenje. Tako da mislim, da je čas, da se postavimo zase in mislim, da je zelo pomembno tudi nasilje ženske, kolegi in kolegice. Boriti se moramo. Nočemo ženskih klubov, to so patriarhalne ideje, nočemo ženskih združenj, mi smo vsi ljudje in zato nas morajo vse enako obravnavati. Grazie. Hvala. Eno minuto, gospa Marinaki, pač vprašanje je bilo za vas, prav je, da odgovorite, potem pa par minut še vsaki od naših gosti. Hvala lepa, predsedujoči čisto na kratko. Seveda lahko govorimo o imenu Evropske unije, ne Združenih narodov, to boste razumeli posebno. Tesno sodelujemo z njimi. 1325 predvideva okvir izvajanja, ki zavezuje vse države članice Združenih narodov, da vsaka ustvari akcijski načrt z zavezami, ki so konkretne, medljive in vlade morajo biti odgovorne. od leta 2000 se to ne izvaja. Od 123 svetovnih držav jih samo 63 imajo akcijske načrte. Deset naših lastnih držav članic še vedno nima akcijskega načrta. Torej smo vstopili v veliko kampanjo svetovno, globalno gledano, da bi vse države članice pripravile akcijski načrt, ki bo modra rešitev na enem kraju za vse, ko bodo lahko zarisale in nakazale odgovornost na tem področju in bodo povedali tudi, kaj konkretno pomeni enakost med spoloma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Bašar. هاي سؤالي سألتي على النساء بالموصل من بدأ Zastavili ste vprašanje v zvezi z eh, osvoboditvijo Mosula. Bitka za Mosul se je začela pred tremi meseci. 3500 žensk in otrok so pridržali, samo tisoč so jih osvobodili. Po dveh letih in pol ni bila izpuščena niti ena ženska, niti en otrok sile niso uspelo osvoboditi niti ene ženske in niti enega otroka. Sami se sedaj skušajo osvoboditi, vendar jih daješ kar naprej napada. Tako da pravzaprav ne vedo niti tega, s kom se soočajo, koga morajo premagati. Jezitske ženske in otroci pa so še vedno zaprti. Jezitska družba je revna družba. To je družba, ki ne more plačati za to, da bi lahko plačala za izpustitev ženske ali otroka. Daješ zahteva plačilo, mi kot družba pa ne moremo tega plačati. Gospa Ibrahimi. Ko skušamo razrešiti težave v regiji, kjer je Boko Haram prevzel nadzor. Veste, da imamo Čad, Kamerun in severni del Nigerije. Prebivalstvo v Nigeriji je približno 200 milijonov ljudi. To vprašanje ekstremizma in nasilja proti ženskam v razmeru, da bi lahko podali statistične podatke, je nemogoče. Ne samo zakonodaja in ukrepi so pomembni. Naj se navežem na to, kar ste dejali, kar se tiče alternativnih zgodb. V te pol minute bom skušala podati primer, kako uporabljam to sama in kako poskušam biti bolj ustvarjalna. Vi boste pa še bolj gotovo kot jaz. Kako si lahko pomagamo, si zagotovimo solidarnost. Na, pri enem od projektov, kjer sodelujem, skušamo mladino makniti od ekstremizma in nasilja. In gotovo bi si želela, da bi po tem sestanku še več žensk si želelo, kako lahko skupaj napredujemo, kako se lahko kaj naučimo, kako bi mladino odignili od nasilja in ekstremizma. Ko pa govorimo o teh alternativnih zgodbah. ko so ženske umirale zaradi kamenjanja, zaradi šeljatskega prava na severu Nigerije, je večino sodič, sodišč, ki sodi po šeljatskem pravu, zavrnilo pravico ženska, da spregovorijo na sodišču. Torej nisem smela govoriti. Morda ste gledali dokumentarni film o imenu Alaha, o imenu Boga, BBC-ja in podala sem zapiske moškemu, da lahko povedal, kar sem želela, ker kot ženska nisem smela govoriti, ker je to Šeljatsko sodišče. Kako torej spodbujati te alternativne skodbe? Kot odvetnica, torej, zabeležko sem dala, vendar pa sem citirala zakonodajo. Skušala sem dihati zakon in živeti. Tako da sem autoriteta na tem področju. Petem, kar počnem. Poznam vaše dinamike, kako lahko postanete avtoriteta. Jaz pa sem postala avtoriteta za kulisami. Moški, ki je prebral moje zabeležke, bi potem pogosto rekli, ne vemo, ne spoznamo se. Pojdite in vprašajte to žensko. Torej postala sem avtoriteta, ker sem imela te alternativne zgodbe. Lahko sem to zagotovila postala sem strokovnjakinja in obdržala nadzor. Sedem let nisem smela govoriti. Kako lahko še reširimo naše potrpljenje? Včasih rešitve ni takoj, vendar pa želim vam predlagati, da se trudite še naprej po sedmih letih me je eden od sodnikov vprašal, zakaj pa ne bi kar sami spregovorili. In potem sem dobila priložnost, da spregovorim. In potem sem vedela, da torej napredujem. In odločila sem se, ker nam sedaj zmanjkuje argumentov, kar se tiče sodne dvorane. ker se reče, da pač, ko je bila obsojena zaradi prešuštva, prešuštva še, še ni bilo zakona. Sedaj pa, naprimer, pošljem kakšno sporočilo sodnikom in zapišem, po novi zakonodaji šeriatskega prava je to v pristojnosti vašega sodišča. To pa se ne razširja na razširitev zakonodaje na smrtno sodbo s kamenjanjem. In torej jih vprašam, kako pa naj podajam argumente, če tukaj nimajo pristojnosti. In naj tukaj končamo, da imate kakšne te alternativne zgodbe, vendar pa potrebno jih je najti v sebi. Vedno verjemite svojemu navdihu svoje moč v sebi, gledajte, prek tega, kar vidite. In za zaključek, prosim, priskrbite si zaveznika, ne delujte same. Posameznik ima moč, vendar pa kolektiv ima še večjo moč. Bodite blagoslovljeni. Hvala lepa. Grazie. Grazie davvero, mi sembri Hvala lepa. Zelo, zelo jasno sporočilo. Zahvaljujem se našim eh, gostjama. Imeli smo zelo kratko razpravo, ampak bila je zelo intenzivna in kakovostna. Sedaj pa predsedovanje vračam eh, predsednici odbora FAM.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 Zdravljali bomo, ker imamo še kar precej točk na dnevnem redu. Prosim torej, če se vsedete, vsi tisti, ki še ne sedite, tako da bomo lahko začeli s tem drugim delom. Res moramo začeti. Najprej naj se zahvalim vsem, ki ste spregovorili. Hvala lepa za navdihujoče govore, ki smo jih slišali. Sedaj pa bom povabila vas k razpravi o včerajšnjih delavnicah. Prva poročevalka so že tukaj in bodo poročale o vsake od delavnic, tako da bomo lahko spregovorili o rezultatih. Pred tem pa naj vas obvestim o pravilih za razpravo. Biti moramo precej strogi, tega, ker vas je kar precej se že javilo od besedi. Tisti, ki želite posredovati po predstavitvah, prosim, izročite dvoranskemu osebju obrazce z imenom in parlamentom, iz katerega prihajate, tako da bomo videli, koliko vas bo in za koliko časa boste lahko spregovorili. Vsi, ki še niste izpolnili obrazca, pa želite spregovoriti, prosim, storite to, kar se da hitro. Še naslednjih 30 minutih bomo sprejemali, potem pa bomo verjetno morali zaključiti seznam za govorce, ker se vas je veliko že javilo. Najprej pa dam besedo gospe Jolanti Reingarde iz Evropskega instituta za enakost med spoloma, ki je bila poročevalka za prvo delavnico ženske v STEM nazadovanje ali zaustavitev napredka. Eh, s tem to, so, hm, to je znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika. Torej, besedo dobi gospa Reingarde. Povejte nam, kaj se je zgodilo na delavnici. Prosim, beseda je vaša. The... Hvala lepa. Naj se zahvalim vsem Evropskem parlamentu in odboru FEM za odlično sodelovanje med Evropskim institutom za enakost med spoloma, da smo organizirali to delavnico ženske v STEM. Prav tako pa hvala lepa vsem da ste z nami na ta prav poseben dan. Imeli smo zelo zanimivo delavnico ženske v STEM, torej znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika, štiri področja, ki so ključnega pomena za ekonomsko in zaposlitveno rast. S tem je eden najhitreje rastočih sektorjev v Evropski uniji. Popraševanje po strokovnjakih na področju s tem se bo povečalo z 8 odstotkov, za 8 odstotkov do 2025. Poprečna rast za vsa druga področja pa je 3 odstotke. Prav tako je zaposlitvena schema zelo podobna. 3,4 milijone delovnih mest bo v sektorju s tem v bližnji prihodnosti. Milijon novih delovnih mest bo odprtih na tem področju in 2,4 milijona ljudi bo potrebno najti za nadomestitev upokojenih strokovnjakov s tem. Ena značilnosti tega sektorja je, da je eden najhitreje starajočih se sektorjev v Evropski uniji. Torej, povzemam tri trende na tem področju. Najprej veliko povpraševanje po strokovnjakih v tem, drugič razmerje študentov, ki izbira s tem, se ne povečuje, če si pogledamo podatke iz leta 2003 do 2014, vidimo stagnacijo. In tretjič, ženske so še vedno zelo nizkem deležu v tem, še prav posebno posebni poklici inženirstva in računalništva, naprimer. Od vseh diplomirancev, pet tercijalni izobrazbi v EU, imamo si samo 13 odstotkov žensk, ki so diplomirale s tem. 38 odstotkov je moških, trikrat manj žensk, torej, če si pogledamo torej strukturo diplomirancev, diplomirank, potem vidimo, da so ženske malo nad 25 odstotki vidimo torej segregacijo po spolih na tem področju. Na področju zaposlovanja so razmere zelo podobne. Vendar pa tudi, če s tem ponuja veliko več možnosti za zaposlitev žensk, 76 odstotkov na področju s tem, 64 odstotkov zaposlenosti žensk na splošno 12 odstotkov više, torej je delež žensk še vedno nizek. In zanimivo dejstvo, o tem smo govorili tudi včeraj, je, da moramo upoštevati tudi ločnico med javnim in zasebnim sektorjem. Veliko več žensk dela v javnem sektorju s tem kot v zasebnem. In to ima seveda, to potegne posledice za sabo, nižja plača, slabše možnosti za kariero in tako dalje. Prav tako smo se ogledali ovire oziroma razloge za, ki uvira ženske, da bi bile dejavne na tem področju. Tukaj so razlogi kompleksni. Imamo mešanico družbenih, kulturnih, ekonomskih in izobraževalnih faktorjev. In če želimo se tega ciljno lotiti, moramo razumeti, kakšne so razlike in kje tičijo. Pogledali smo si stereotipe, družbene norme, stereotipe, ki krepijo razlike med moškimi in ženskami, stereotipe, kaj je bolj ustrezno za moškega in žensko, izbira študija. Tukaj vrstniki, šola, družina igrajo ključno vlogo. Mediji pa to še okrepijo, te stereotipe. Tako da nimamo pravih vzorov, naprimer, žensk z področja s tem, ki bi morda spodbojali pozitivno pobudo žensko znanosti. Prav tako ni prav veliko zanimanja. Stanje žensk za tem. To pa je verjetno povezano s tem, da ti predmeti niso, te teme niso zanimive za ženske. Morda bomo morali začeti drugače razmišljati. In bi morda dodali še svobodne umetnosti, filozofijo, premaknili bi se s tem, s tem. Tako bi potem morda bilo to bolj privlačno za žensko vemo, da morajo strokovnjaki s tem imeti tudi znanje menedžmenta, komunikacijske storitev, jezikov, torej bolj te mehke veščine. To torej je pomembno področje, da gremo vsebino predmetnikov na teh področjih. Kultura je tudi precej moško dominantna delo, za krajše delovni čas je celo nezaželeno. Podatki kažejo, da moški, če delajo, moški raje delajo dlje kot manj na področju s tem. Prav tako je tveganje za diskriminacijo večje in ta sektor tudi ni družinsko prijazen. Potem so še drugi faktori, ki so povezani z organizacijo dela, promocije, ocenjevanje, nagrajevanje omrežja fantov, tako rekoč, kamor ženske nimajo dostopa, morda so izključene, spremljajo določenih informacij, torej obstajajo različni vidiki, nekateri znanstveniki to imenujejo inženirska kultura, morda bi lahko to imenovali s tem kultura, ki je pač moško dominantna. in kakšne so karakteristike delovne sile na tem področju, kar se tiče sestave gospodinstva, starost in izobrazba. Moški in ženske čas, za časa življenja imajo različne cikluse v različnem vrstnem redu. Naprimer, moški se ne integrirajo samo hitreje te poklice, temveč tudi povečajo svojo navzočnost v življenjskem ciklusu navzočnost žensk pa se običajno zmanjša in potem se razkorak, kar se tiče plač, poveča v najstrejših delovnih skupinah, v najbolje plačanih poklicih. Zakaj se zmanjšuje število žensk? Zato, ker pač morajo skrbeti za otroke, zato nam morajo poskrbeti za kariero in drugi faktori, ki so povezani z družino, moški, pa lahko okrepijo svojo navzočnost. Gospodinstva, sestava gospodinstva, to tudi igra svojo vlogo. Imamo podatke, ki kažejo, da ženske z otroki pod 15 let so še manj navzoče na področjih, ki so moško dominantni. Moških pa je več. Še prav posebno pri menedžerjih podjetij. To lahko razložimo drugače. Morda je pritisk, da torej moški zaslužijo več, ko imajo otroke, ženske pa se premaknejo tako imenovane feministične ženske sektore, kjer se spodbuja delo za krajši delovni čas in je bolj prijazno ženskem. Včeraj je Evropski institut za enakost med spoloma podal zelo pomembno študijo ekonomskih prednosti enakosti med spoloma. To si ogledamo na splošno, pa tudi prednosti, kar se tiče razlik med plačami, kar se tiče povečevanja eh, stopne fertilnosti, tudi na panogi s tem. In kaj smo gotovili, če bi zmanjšali razlike, bi lahko zagotovili 1,2 milijona novih delovnih mest in do 2050 bi lahko BDP zvišali za 820 milijard evrov. Rada bi, da torej si bo podrobno gledate to študijo, kaj ti. To je prilagojeno kontekstu EU in temelji na zelo, zelo trdni metodologiji. Zaključki. Skupna stopnja sprememb pri segregaciji glede poklica se je znatno, se je zelo malo spremenila. V zadnjem času kljub zelo veliko politik na evropski ravni za zmanjševanje segregacije med spoloma v zaposlovanju. Nekaj politik, tri bi omenila, seveda jih je veliko več. Prvi pristop, potrebno se je osredotočiti na predmetnik, na učenje, profesionalni razvoj, morda tudi usmerjanje za kariero, kajti nekaj takega obstaja v šolah in ljudje, ki to počnejo, bi verjetno morali imeti bolj poglobljeno znanje, kar se tiče vprašanje enakosti med spoloma. Potem bi morali spodbujati šole in industrijske partnerje, da sodelujejo, tako bi morda lahko povečali zanimanje za discipline s tem. In potem tretjič, potrebno je okrepiti tudi znanstveni kapital, da povečamo raven interesa za znanost razumevanje znanosti, to pa bi zahtevalo precej kompleksen način delovanja in bi vključevalo različne institucije. To zelo na kratko so glavne zamisli, ki smo se jih ogledali. Seveda sem pripravljena na vaše pripombe in vprašanje. Hvala. Next, um, I'm going to give the floor. Tako, naslednja pa je gospa Gordana Čomič, ki je podpredsednica parlamenta v Srbiji in bila poročovka pri drugi delavnici globalne perspektive brez nasilja in opolnomočenje. Gospa Čomič, deset minut, prosim, beseda je vaša. Um, Hvala lepa ste si kdaj ogledali Deep Space Nine eh, zvezdne steze, poznate zgodbo, kapitan Jean-Luc Picard. Je nekaj dejal in s tem bi rada začela. On je tudi zelo prominentna oseba, ki se bori proti nasilju nad ženskami in veliko krat reče engage. Skuša osvoboditi različne svetove v vesolju. In to potem uporabljam tudi doma, veliko krat rečem, engage, ukrepajmo, kajti to moramo storiti. Potrebno je ukrepati za rojstvo novih svetov, da spodbudimo nove podstati družbe, ki morda prihajajo za nami. Kaj smo dali v zaključke po včerajšnji razpravi? Kako ukrepati, ne zakaj ukrepati, temveč kako ukrepati, zato da bi ustvarili dobro vsakodnevno življenje za moške in ženske posod po svetu. Splošna priporočila odločno obsojamo in imamo nično strpnost do kakršnekoli nasilja ali diskriminacije nad ženskami in dekleti. Pa tako smo proti diskriminatornim praksam proti ženskam. Ker ti merimo, lahko to vse skupaj v bolj nasilnih družbah, lahko vidimo, da so ženske ali družbe bolj tihe, kar se nasilja nad ženskami tiče. Sploh ne govori o tem. Torej, moramo zahtevati, da smo bolj glasni, da nismo tiho glede tega, da to samo prenašamo, ker smo ženske. In istočasno se bo potem nasilje v družbi zmanjšalo. Mimo grede, od enega od profesorjev sem fizik po poklicu, političar, ker sem slučajno zaradi spora v moji državi. Ta profesor me je naučil vse o tem, kako razlikovati med dobrim in z njim. Zgodba za ponazoritev. Nekoč je poglavar plemena, zelo pogumnega, ni važno, kje je pleme živelo, v Evropi, Ameriki, kjerkoli že, bil vprašan, kaj je dobro, kaj je zle. In eh, poglavar je rekel, zlo je, ko pleme, ki leži zraven nas, pobija naše može, posilja naše ženske in ukrade čredo. To je zlo potem pa se ga vpraša, kaj pa dobro, dobro pa je, ko mi to storimo njim. In to je nekaj, kar ne sme biti izhodišče za naše družbe. Zato smo dejali, ne moremo pregnati predsotko stereotipov, ki jih imajo ljudje. Tega ne moremo prepovedati. Ljudje pač mislijo, kar pač mislijo kot zakonodajalci pa lahko prepovemo naše neki temelji na teh predsotkih in stereotipih. In to so potem mednarodni dokumenti, to je zakonodaja, to so konvencije, ki kaznujejo domače nasilje. In to moramo početi mi kot poslanci. Potem mora vlada slediti temu, kar mi sprememo. Žanuk Pikar bi rekel, da so tam leta oddaljeni, no, torej zelo veliko časa potrebujemo, da bi res odstranili vse predsotke, ki jih imamo drug o drugem. Vendar pa šest mesecev leto lahko imamo na voljo za izvedbo zakona, ko potem moramo reči, da ženske ne smemo pretepati, ker to ni dobrina, to ni predmet. Ne smete jo prodati, ne morete jo kupiti, ne morete posiliti ženske. Zato ker ima lastno voljo, je človeško bitje, pa naj si bo poročena z vami ali ne. To je torej nekaj, kar lahko storimo kot zakonodajalci. Kaj pa lahko naredimo prek parlamentarnih ukrepov? Mi, me ženske, moramo biti dejavnik za spremembe. To ni enostavno. Če bi bilo enostavno, bi pač moški to počeli. Tako pač je. Torej, naša naloga je težka. Storiti je treba tole. Potrebno je spremeniti druge. S ciljem, da spremenimo družbo in tudi nas same. Tisti drugi so večina, večinoma moški in to deluje. Lahko jih, mor, možno jih je spremeniti. Zakonodajo v naših državah ne moremo sprejeti, brz da bi moški glasovali za to. Tako da jih je potrebno pritegniti. Počasi jih lahko spremenimo, stajeno, potem pa spremenimo skupaj družbo in vzdušje, v katerem moški in ženske sobivajo. To je dolga pot, vendar pa, če ne bomo naredili prvega koraka, se nikoli ne bomo podali na pot. O čem se pogovarjam z ženskami, s katerimi sodelujem doma? Sprašujem jih. In povem tole, pogledajte si čevlje, nekaj je ženske in čevlji na čem stojite v svojih lepih čevljih in potem rečejo marmor, preproga, karkoli že. Ne, rečem, stojite na ramenih, na plečih žensk, ki so se borile za vaše pravice, ko še sploh ni bilo načrta, da se boste rodile. In kaj počnemo? Boj proti nasilju je, da pripravljamo naša pleča za tiste, ki prihajajo za nami. to je ženstveno, bi dejale. Počnemo pa še nekaj. Ukrepamo v parlamentih, delimo si izkušnje, povezujemo se. Moški pri tem niso odeleženi, zelo redko. Kot poslanka morate najti nekoga iz stranke, ki jih sovražite. Veliko jih sovražimo, tudi druge stranke sovražijo nas, to je pač običajno. Torej, potrebno je najti ženske iz drugih strank, s, katerim, s katerimi se lahko strinjate, glede na katerih vprašanj, ali se lahko borimo, borimo skupaj, kot vse ženske v parlamentu, v vseh parlamentih za boj proti nasilju. Torej, lahko borimo za boljše zdravje ženske, za pogoje, ko bodo imele boljši dostop do zdravstva me se povezujemo v mreže. V tem trenutku sem v poziciji in sem ponosna, da se povezujemo. Z vladno koalicijo nimamo težav ukvarjanja s temi vprašanji, ki niso strankarska. Če je ženska pretepena, ni pomembno, ali je pretepena strani člana pozicije ali opozicije. In to krepi parlamentarne ukrepe. To je povezano potem tudi z ekonomskim opolnomočenjem. Kajti, če ste revni, če nimate denarja, delovnega mesta, če ne morete plačati za svoje bivanje, za svoj dom, potem ste lahka tača. Zato smo zapisali v svojih sklepih, da potrebujemo prav posebno ekonomsko upolnomočenje žena. In zato se moramo boriti. Boj bi bil pa lažji, če bi se povezovale parlamentarno med različnimi parlamenti. To lahko storimo. Popolnoma naravno je, da zagovarjamo iste cilje. Kot stranska posledica pa pokažemo ljudem, za katere delamo, kaj, če se si želimo. Prav tako pa tudi moškim pokažemo, da je to možno, da je možno izvajati dialog. In zato sem hvaležna Evropske unije. Tukaj sedim s parlamentarno delegacijo z Kosova. In to zato, ker imamo idejo Evropske unije, pa tudi, ker imamo zelo malo pogumnih žensk, ki so pred desetimi leti dejale, spostavimo mir in res gradimo mir. Ženske na vseh konfliktnih področjih lahko spodbudijo mir. Mi smo dokaz. Zato moramo spodbujati vključujoče izobraževanje. Imeti moramo parametre za izobraževanje, ki jih bomo otrokom pokazali že zelo zgodaj. Pokazati moramo, da obstaja pot k uresničevanju lepšega sveta, da obstaja pot, da ukrepamo in z lastnimi rokami ustvarjamo lastno prihodnost. Tako potem veste, kakšna bo vaša prihodnost. In to je smisel mreženja žensk. In to je tudi smisel, kar se mene tiče, tudi tega ni v zaključkih našega povezovanja. Zakaj smo tukaj, v Bruslju? To kaže lepoto evropske misli. vi, ki imate to zamisel, na kateri bi rekli, ki ste jo zgrabili, morate to ceniti. To je lepota. Vsi ljudje po Evropi, v eni dvorani, v 50-ih letih, in so se dogovorili o lastni skupni prihodnosti. Nikoli prej se še to ni zgodilo na zemlji. Želim si, da bi ženske temu sledile. Zberimo se in se dogovorimo. različne družbe združene in končno rečemo enkrat za vse lej ne banalnosti nasilja v družbi, banalnosti in sprejemljivosti tega, da me lahko pretepajo samo zato, ker sem ženska. Ne dovolimo tega, sodelujemo vsako minuto, uživam tukaj, ko vas poslušam, ko sodelujem z vami in upam, da bomo iz Bruslja sabo prinesli spremembe. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Kot britanska poslanka bi rada povedala, da se tudi sama popolnoma strinjam s tem, kar ste povedali o evropski ideji. Evropska unija je bila izvrsten eksperiment ki se je na koncu izkazala za več kot zgolj eksperiment. To so pozitivne stvari, ki se dogajajo v Evropski uniji. Upam, da boste še naprej opravljali delo na tem področju, tudi če moja država zapusti unijo. Sedaj pa bi besedo predala ostalim trem poročevalkam. Simona Petrik. Pola Biler in Eva Lena Jansson, če se mi pridružite tu za predsedniško mizo, da se lotimo naslednjih treh poročil. Can we move on to uh, Simona Petrik, who is... Nadaljujemo s Simono Petrik, ki je poslanka iz Slovaške, tudi poročevalka pri tretji delavnici v zvezi z oblikovanjem politike, ki upošteva tudi spolne vidike, to pa je samo jedro vključujoče rasti. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, z veseljem vam bom predstavila zaključke delavnice v zvezi s tem, kako lahko ženske gospodarsko opolnomočimo. Naše srečanje je zelo pomembno, zato bi se najprej rada zahvalila strokovnjakinji Tatjani Teplovi iz OECD-ja, ki nam je predstavila zelo podrobno stanje v zvezi s tem vprašanjem. Tekom razprave so se vedno znova izpostavljali isti pomisleki in težave. Pri gospodarstvu smo se pogovarjali predvsem o tem, kako bi lahko tiste, ki sprejemajo odločitve, prepričali v to, da je enakopravnost med spoloma nekaj, v kar je vredno vlagati. Jasno je, da so razlike med spoloma tudi na področju gospodarstva pravzaprav izgubljena priložnost. Marginalizacija žensk seboj prinaša visoko ceno. Zato potrebujemo poslovne primere tudi za ženske, bolj bi se morali osredotočiti na enakopravnost med spoloma v okviru proračunskih politik. Ženske morajo izkoristiti svoj poln potencial na vseh področjih, tudi ko gre za sodelovanje v gospodarstvu, se mi zdi, da je to res bistvenega pomena, če želimo ženske polnomočiti in jim tudi zagotoviti možnost, da bodo same odločale o svojem življenju in polno sodelovale v družbenem življenju. O tem smo govorili tudi v okviru drugih tematik danes. Ko gre za izvoljene funkcije, tu je vprašanje večplastno. Problem do finančnih sredstev oziroma pristop do finančnih sredstev in do socialnih struktur je tisto, kar je zaenkrat še najbolj problematično. Uporabiti moramo strezna analitična urodja, zbirati podatke, Zbiranje podatkov je ključnega pomena, če želimo natančno vrednotiti posamezne politike in če jih želimo izboljšati. Dobre prakse izmenjava informacij to dvoje bistvenega pomena, preučiti moramo tudi možnosti, kako lahko skupaj napredujemo in sicer tako, da se učimo drug od drugega. Glede neplačanega dela. Soglasni smo bili, da je to eden od največjih izzivov, s katerim se soočamo zgodnje izobraževanje, potem vedenski upogledi, to so te mehke politike, ki jih uporabljamo za to, da bi uravnotežili odnos med moškimi in ženskami na tem področju. Zaščititi moramo tudi ženske v okviru družin, zlasti, kadar one prevzemajo vlogo skrbnice oziroma ključnega vzgojitelja v družini. Uloga medijev je bila tudi izpostavljena kot eden od pomembnih dejavnikov. Glede segregacije med spoloma, tu se je ponovno izpostavilo področje izobraževanja, bolj konkretno udeležba žensk na področjih s tem, ki smo jih že preomenili, torej znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika. Omenili smo tudi kvote kot orode, ki naj bi nam omogočilo vzpostavljanje enakopravnosti med spoloma. Vprašanje kvot je sicer sporočilo podporno, ampak vseeno bi se morali o tem pogovoriti. Namreč ugotavljamo, da zvezujoče kvote prinašajo pozitivne rezultate v številnih državah. Za zaključek bi rada citirala kolegico iz tunizijskega parlamenta, ki je rekla, da je zakonodaja morda res prav oblikovana in se tudi izvaja, ampak v praksi moramo pa še veliko storiti za to, da bomo zagotovili enakopravnost med spoloma povsod po Evropi in tudi izven Evrope na vseh področjih. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj prosim naslednjo poročevalko, Polo Biller, poslanko iz Švedske in poročevalko pri četrti delavnici na temo, ali naj čakamo še stoletje, zato da dosežemo uravnoteženje med zasebnim in poklicnim življenjem, tako pri moških kot pri ženskah. Izvolite. Mikrofon za govornico, prosim. Se opravičujem. No, upam, da ne bom porabila vseh desetih minut, veliko stvari smo že slišali. Pri nas smo se ukvarjali z oskim vprašanjem uravnoteženost poklicnega in družinskega življenja, predvsem, ko gre za starševski dopust, ko gre za dopust namenjen. Nudenju skrbi in nege, namreč ženske zaradi teh dveh elementov doživljajo določene negativne posledice tako na področju dela, kot tudi kasneje, ko gre za izplačilo pokojnin. Ženske pogosto ostanejo doma, skrbijo za otroke, ostarele starše, zato se ne angažirajo tako aktivno na področju karijere, kar pa pomeni, da imajo niže plače in kasneje niže pokojnine. Na našem seminarju je sodelovalo tudi kar nekaj strokovnjakov. Slišali smo, da obstaja še vedno velika razlika med ženskami in moškimi, ko gre za zaslužek tekom celotne kariere. Če primerjamo, kakšen je ta zaslužek, je na koncu razlika ob pokojitvi kar 40 odstotna med ženskami in moškimi. Ženske še vedno nosijo veliko mero odgovornosti za nudenje skrbi in nege, moški pa, kot smo ravno slišali, namesto tega delajo vedno več, zato ker morajo skrbeti za družine. Moški skrbijo za družino tako, da služijo več denarja, ženske pa skrbijo za družino bolj na tak način, da se ukvarjajo z družinskimi člani. Slišali smo tudi, kaj vse se je že opravilo v Evropski uniji. Skušali smo uveljaviti porodniški dopust, ampak predlog je bil umaknjen, zato ker so obstajala zelo različna stališča v Evropski uniji glede tega vprašanja. Razprava med panelisti in tudi plenarna razprava je v okviru naše delavnice pokazala, da bi morali poskrbeti za starševski dopust in tudi za očetovski in materinski dopust, za oboje. Pogovarjali smo se sicer o tem, kako dolg naj bo ta dopust, na kakšen način ga je najbolje organizirati ali mora biti dopust zavezujoč za moške oziroma neprostovolen ali naj bo povsem prostovolen, tako za moške kot za ženske. Tu obstaja večinsko mnenje, da bi morali imeti tudi obvezen očetovski dopust vsaj na začetku, zato da bodo lahko moški vsaj delodajalcem rekli, ja, prisiljen sem vzeti očetovski dopust, sicer tega ne storijo, tudi če bi si morda želeli. Ko gre za starševski dopust, je pomembno vedeti, da se ta dopust nanaša tako na ženske kot na moške. Probleme imajo tudi očetje, kajti socialno gledano je še vedno dokaj nesprejemljivo, da moški ostanejo doma z otroki. Za ženske je to skoraj da samoumevno. Veliko je bilo govora tudi o nevidnih ovirah. Ne gre zgolj za pravne možnosti, ki obstajajo, zato da bi posameznik lahko ostal doma in imel možnosti usklajevati družinsko in poklicno življenje. Pravice jim moramo dati, da bodo lahko zaprosili za uveljavitev te pravice, ne da bi jih kdorkoli obsojal. Potem so tudi stropovi, ki jih sicer ne vidimo, jih pa čutimo v vsakodnevnem življenju. Slišali smo tudi se, nekaj pripomp o segregaciji, horizontalni na številnih področjih. Prej smo slišali, v industriji s tem niso tako zelo naklonjeni družinam, kot so v drugih sektorjih. Potem so pa tu še vertikalne segregacije v smislu, da moški zauzemajo više položaje, ki prinašajo s seboj več odgovornosti ženske, pa naprimer na istem področju zauzemajo niže položaje, kjer je lažje kasneje naprimer delati zgolj za nepoln delovni čas. Vse skupaj se to potem odrazi tudi v neenakem plačilu in tako naprej. Tako da se mi zdi, da sem povzela potek razprave, te stvari so vam več ali manj znane, zlasti vsem vam v dvorani. Če imate še kakšno vprašanje, pa se lahko bolj konkretno posvetimo temu. Hvala. Hvala lepa. Še zadnja poročevalka, gospa Evalina Jansson. Tudi ona je poslanka iz Švedske. poročala bo o peti delavnici na temo globalna perspektiva, opolnomočenje žensk na gospodarskem področju ter trajnostni razvojni cilji Združenih narodov. Izvolite, deset minut je vaših. Hvala lepa, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da nastopim kot poročevalka. Šele včeraj so mi omenili, da bom poročevalka. Mi smo se ukvarjali z vlogo žensk na gospodarskem področju, kako naj to povežemo, opolnomočenje žensk na gospodarskem področju z razvojnimi cilji Združenih narodov. Z nami sta bila tudi strokovnjaka iz OECD-ja in EIGE-ja. Mi smo se pogovarjali o tem, da bi morali spodbujati odpravo revščine, to je cilj 3, cilj 8, vključujoča rast, potem dostojno delo za vse, ter deseti cilj, zmanjševanje neenakosti v državah in med državami. To so trije pomembni razvojni cilji Združenih narodov. Hvala lepa tudi strokovnjaku Svetovne banke za njegov prispevek na tem področju. Opolnomočenje žensk je pomembno, če želimo odpraviti diskriminacijo, ki jo ženske in deklice doživljajo. Potrebujemo boljše izvajanje pravnih okvirov, ki že obstajajo, zagotoviti moramo tudi večji nadzor, preprečiti diskriminacijo, ki temelji na spolu in drugih kazalnikih. Ženske delajo tudi z strokovnjaki v skupnosti skupini Svetovne banke, ki je bila zadolžena za pripravo teh meril. Preverjali smo, kako je zaposlenost žensk v 163 državah. Samo 18 od teh 163 držav ne pozna nobenih omejitev za ženske. V 90 odstotkih držav, ki smo jih analizirali, pa obstajajo pravne ovire za ženske države, kjer ni ustreznih okvirov, so najslabše. Španija, Armenija, Južna Afrika, Nizozemska in nekaj drugih sodi v posebno skupino držav, kjer je omejitev zelo malo. Nižje kot je omejitev večje BDP, večja kot je omejitev manjše udeležba žensk tako na trgu dela kot tudi v sekundarnem izobraževanju. Družba bo prav tako imela več koristi, če bosta spola bolj enakopravna. Pogovarjali smo se tudi o težavah, s katerimi se ženske soočajo v različnih državah razpravljali smo tudi o korakih, ki so jih vlade storile za to, da bi izboljšale položaj žensk na trgu dela. Govorili smo tudi o tem, kakšnih ukrepov vlade ne sprejemajo. Ženske so deležne diskriminacije na trgu dela. Govorili smo tudi o neplačenem delu, ki ga ženske upravljajo v okviru družine, pa tudi o tem, kako naj usklajujejo poklicno in družinsko življenje. Tudi na drugih delavnicah so govorili o tem vprašanju. Na voljo sicer imamo kar nekaj dobrih pravnih okvirov, vendar se ne ustrezno izvajajo, kar je problem. Kar zadeva mikroekonomske politike in politike z področja veščin. Tu smo se pogovarjali predvsem o tem, da je pogoj za enakopravnost tudi enako plačilo. Države članice znotraj Združenih narodov so se že nekaj dogovorile na tem področju. Države bi morale tudi bolj spoštovati ta normativni okvir. Do kakšnega zaključka smo prišli? Trajnostnega razvoja ne bo brez enakopravnosti med spoloma, enakopravnosti med spoloma pa ne bo brez gospodarskega opolnomočenja žensk. Zato morajo zakonodajalci spremeniti zakonodajo, upoštevati realno stanje. Trenutno se zgolj borimo, da ohranimo status quo skušamo se zoprstaviti trendu, ki vodi v še večjo razliko med spoloma. Tudi o tem smo včeraj govorili. To bi bili zaključki iz pete delovne skupine oziroma delavnice. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa vsem poročevalkam za ta obsežna poročila. Res so bila dobra. Hvala lepa tudi vsem institucijam, ki so pomagali pri organizaciji teh delavnic. Še posebej hvala Evropskemu institutu za enakopravnost med spoloma, hvala Evropski komisiji, hvala tudi OECD-ju in UN Women. Z veseljem smo družili sile z vami, z nekaterimi izmed vas tudi redno sodelujemo z nekaterimi smo sodelovali prvič. Res bi se vam radi prisrčno zahvalili, kajti sodelovanje je bilo odlično. Prepričana sem, da bodo odprte dodatne možnosti za nadaljne sodelovanje v prihodnje. Sedaj odpiram razpravo. Če imate kakšno splošno vprašanje, bolj konkreten prispevek, karkoli že, skušali bomo dati besedo enemu članu nacionalnega parlamenta in potem poslancu iz Evropskega parlamenta, skušali bomo spostaviti ravnotežje, skušali bomo biti tudi čim bolj uravnoteženi, kar zadeva govorniki med posameznimi državami. Prosim, da ste čim krajši, kajti veliko se vas je prijavilo k besedi. Pola Biler iz Švedske, izvolite. Okay. Ne bi morda kdo drug govoril prvi? Turijas Kali iz Maroka. You take the floor, please. Izvolite, beseda je vaša. Je ni v dvorani, morda sem napačno izgovorila njeno ime. Turija Skali iz Maroka. Uh, uh, Lahko prosim, vključite mikrofon, da vas bomo slišali. Eh, bonjour. Lep pozdrav, deluje mikrofon. Sem poslanka iz Maroškega parlamenta. Prvič sem obiskala Evropsko unijo in sicer v okviru boja žensk za enakopravnost. Čudovit boj. Uh, To srečanje nam je omogočilo, da smo se srečali z vodilnimi v Evropski uniji. Ugotavljamo, da se ukvarjamo z isto problematiko, ko gre za enakopravnost med spoloma. To velja za vse države. Podrobno smo prisluhnili o temu, kako tragične so razmere v državah, kjer divja vojna, kjer divja konflikti. Slišali smo, v kako težkem položaju so ženske v teh državah, kako so izkoriščene, kakšno nasilje doživljajo. V zadnjih 20 letih je sicer bil dosežen otipljiv napredek. Pred 20 leti nas je bilo v parlamentu zelo malo, samo dve poslanki, sedaj je žensk 20 odstotkov. Imamo tudi nov družinski zakonnik, 15 let je že v veljavi. Ženske in moški imajo enake dolžnosti v okviru družine, prej je veljalo, da mora ženska upogati moškega. Nedavno smo spremenili tudi ustavo leta 2011 in sicer v času tako imenovane arabske pomladi. To nam je omogočilo, da smo prišli na ustavno demokracijo člen 19 je prej dajal prerogative monarhiji, sedaj pa simbolično ta člen 19 govori o enakopravnosti in zakonitosti. Obstaja tudi 18 drugih členov v ustavi, ki so namenjeni urajanju različnim področjem, okoljskemu, gospodarskemu, socialnemu in tako naprej. Maroška družba je raznovrstna smo, berberi imamo korenine v Afriki, seveda pa smo tudi pod vplivom Andaluzije in zahodnih držav. Islam je državna religija, islam strpnosti, islam, ki ščiti tudi druge veroizpovedi, imamo monarhijo, ki varuje vse te vrednote, ohranja tudi identiteto maročanov takšno, kot je. Seveda pa spoštujejo pri nas tudi vse zaveze, ki so jih sprejeli na področju prehoda na demokracijo. Ampak realnost na terenu žal ni takšna, kot bi morala biti in to kaže, da nas čaka še dolga pot do cilja. Polovica prebivalstva v Maroku živi na podeželju, 60 odstotkov žensk z podeželja je nepismenih, stopnja udeleženosti v aktivnem življenju ne presega 25 do 28 odstotkov. Tu prihaja celo do upadanja deleža aktivne udeležbe. Ženske na podeželju so bistvenega pomena za tako družinsko življenje kot življenje na kmetijah, ampak te ženske se nahajajo v izjemno prekarnem položaju. Tudi zdravstveno stanje teh žensk je žal nezavidljivo. Smrtnost mater in otrok je še vedno nesprejemljivo visoka, še vedno je ogromno nezakonitih splavov. Prejšnji teden je mladenka stara 19 let prišla v nek zdravstveni center, ki je bil v zelo slabem stanju, tam so jo operirali. In sama je uporabila televizijsko anteno in skušala sprožiti splav pri sebi. Veliko dela nas še čaka, stvari se sicer premikajo, ampak absolutno prepočasi. Ostali bomo močni, če bomo poenoteni v tem, kakšno mesto pripada ženski v družbi, takšno, ki upravičeno pripada. Hvala lepa. Oziroma še nekaj bi rada povedala. Ko smo upravljali zadnjo anketo, v okviru mednarodne organizacije dela, glede tega, kako je stanjem zaposlenosti v Maroku. 87 odstotkov žensk pravi, da se strinja s tem, da bi delale, če se seveda moški s tem strinjajo, samo 45 odstotkov pa jih je reklo, da bi delalo tudi, če se moški ne bi strinjali. Hvala lepa prosim vas, da se držite dodeljenega časa, kolikor se le da, prosim. Ana Marija Koraca Bild, poslanka iz Švedske. Hvala lepa. Najprej hvala lepa Jordani, ki nas je tako dobro zastopala. Mi smo govorili v okviru naše delavnice o nasilju, o polnomočenju žensk. Dobro je, da smo govorili ne zgolj o nasilju, temveč tudi o teh osebnih grozljivih izkušnjah, ki se trenutno dogajajo, lahko si kar čutil to frustriranost, kajti še naprej smo priča nekaznovanju vsem tem storilcem kaznivega dejanja nasilja. Zato se bomo v Evropskem parlamentu zoprstavili nekaznivosti, mi imamo ničeno toleranco do tega. Zakaj je Istanbulska konvencija zato, z, tako pomembna, ker je edini mednarodni pravni zavezujoči dokument na tem področju. In mi se zauzemamo za to, da bi pristop k Istanbulski konvenciji bil eden od predpogojev za pristop k Evropski uniji. Prosim nacionalne poslance, da nam pomagajo, kaj ti trenutno prevladuje ideologija v številnih državah zlasti, ko gre za boj proti nasilju. Tudi sama opredelitev spola je po mnenju nekaterih nekaj, kar je proti družinskim načelom in drugim načelom. Mi smo se posvetovali s Svetom Evrope. Zakaj gre pri nasilju nad spoloma? Večinoma gre za nasilje moških nad ženskami. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi ta element kot del razprave. Nekatere države članice se umikajo iz te konvencije, dekriminalizirajo nasilje, oklevajo, številne države imajo še vedno pridržke, svet Evrope in komisijo smo prosili, da vstopite v konstruktiven dialog in razrešite to vprašanje. Ne morem pa verjeti, da ne uporabljamo teh temeljnih orodij za preprečevanje nasilja za štirimi stenami. Prav zaradi ideološkega nerazumevanja do tega ne prihaja, zato res ne razumem vsega skupaj. Na koncu še par besed na kratko. Res se me je dotaknilo to, kar je rekla maroška kolegica v zvezi s temi nezakonitimi splavi, ki so res nevarni. V ZDA so zdaj prepovedali financiranje organizacij, ki ponujajo možnost splava. Sama bom z veseljem danes zastopala tudi parlament in rekla, da ne moremo na cedilu pustiti na tisoče žensk in deklic katerih zdravje in reproduktivno zdravje sta ogrožena. Gre za svetovno zdravstveno vprašanje in mislim, da bi vsi skupaj morali prevzeti odgovornost. Hvala. Hvala lepa. Pavla Miller iz švedskega parlamenta. Hvala lepa. Naj začnem, kjer smo včeraj končali. Dr. Gordana Šiva je govorila o šakti, o ženski moči. Za me je bilo to zelo navdihujoče. Upam, da bodo feministke, tudi sama sem feministka, v tem četrtem valu več pozornosti posvetile ravnotežju ne samo med ženskami in moškimi, temveč tudi ravnotežju med ženskimi in moškimi elementi v vsakem posamezniku. Sama sem s tem študentka, prihodnji teden me čaka izpit iz matematike, študirala sem tudi za učiteljico, vsaj na švedskem je to bolj ženski poklic. Na splošno gledano razlike niso takšne, da bi me strašile pod pogojem, da imajo ženske svobodo izbirati, da ne prihaja do izbire zaradi stereotipov in pod pogojem, da na koncu ne bomo trpele kakršnih koli posledic, še ne prej pri upokojitvi. Če želimo biti enakopravni, se moramo pač dojemati kot enakopravni posamezniki, ne pa zgolj kot predstavniki določenega spola. Slovesnost, ki je potekala včeraj, mi je bila všeč. Podelili smo nagrade, namreč tako ženske kot moški so lahko zelo aktivni, prominentni na znanstvenem področju. Me je pa nekoliko zmotilo dejstvo, da ste rekli, da morajo ženske biti vz, za vzgled drugim ženskam. Danes sem slišala nekaj podobnega, da se moramo združiti kot ženske in se boriti proti moškim. Mislim, da nikoli nisem slišala, da bi kdo moškemu rekel, da mora biti vzor drugim moškim. Zato bi jaz kot ženska raje bila dojeta kot človek, ne pa zgolj kot ženska. Imam svojo moč, ki ni odvisna od spola. Zato se mi zdi, da bi morali na tem področju še storiti kakšen korak naprej, da bi se dojemali bolj kot posamezniki, ne kot predstavniki spolov. Skupaj s Sorajo Post, ki je iz feministične stranke na švedsko kem se glede marsičesa ne strinjava, Soraja je poslanka v Evropskem parlamentu. Se pa udeležuje v razprav v ženskih klubih in govoriva o teh vprašanjih. Mi je pa grozno, ko se ozrem po dvorani in vidim, da so prisotne zgolj ženske praktično. Enakopravnost med spoloma ni zgolj bitka za pravice žensk, gre za bitko za pravice vseh torej moških in žensk. Vprašali so me, kako je biti ženska v tvoji stranki. No, odgovorila sem, ja, sem pač ženska, tako kot v vsakodnevnem življenju. Sem ženska, imam nekoliko daljše lase in nosim modrc, to je pač vsa razlika. Zato se mi zdi, da bi morali drug drugega dojemati kot ljudi in da se ne bi smeli deliti na moške in ženske, sicer ne bomo nikoli dosegli enakopravnosti. Hvala lepa. Britansko kolegico Julie Ward bi prosila, da spregovori naslednja. Najlepša hvala, Mary. Hvala lepa tudi kolegicam iz Evropskega parlamenta, ki so se že oglasile. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v razpravi na splošno. Številne zadeve se med seboj prepletajo. Nasilje postane bolj prevladujoče, kadar smo manj vidni in prepoznavni. Zato bi morali spodbujati vidnost žensk na vseh življenjskih področjih. Zato moramo obravnavati to ključno vprašanje, ki je, kako narediti ženske bolj vidne tudi na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Enako velja tudi za politično področje. S tem pa se ne bomo mogli ukvarjati, dokler obstajajo moški, ki nas ne pustijo zraven. Tu imamo resničen problem, po mojem mnenju. Posod po svetu je delež žensk na izvoljenih položajih še vedno zelo nizek. Večji delež imamo v Evropskem parlamentu kot pri nas doma, recimo. Ne moremo pa se pretvarjati, da bomo sprejeli zakone, ki jih potrebujemo in da bomo s tem prekinili nasilje nad ženskami in da bomo s tem ženske gospodarsko opolnomočili. Nikakor ne. Prej moramo poskrbeti za to, da bo med izvoljenimi posamezniki v institucijah enak delež moških in žensk. S čimer se vračam na prvo točko, na vidnost. Obstaja neposredna povezava, po mojem mnenju, med vidnostjo v javnem življenju, prepoznavnostjo v javnem življenju ter nasiljem, ki se še vedno izvaja povsod po svetu v različnih državah. Nasilje se dogaja tako v zasebnem življenju, kot tudi na samem bojišču, v narekovajih, povsod. Nasilje bo resnična kuga naše družbe, dokler seveda ženske ne postanejo bolj vidne. Zato moramo preveriti, kdo so vratarji, kdo nas ne spusti noter, kdo nam postavlja ovire. Kolegice, ženske, sestre, Naj vam povem, da so moški tisti, ki nam postavljajo prepreke. Tudi sama sem političarka po pomoti. Me veseli, da ste sami to izpostavili, ko ste govorili. Sama sem proti nasilju nad ženskami in sama sem v svoji politični funkciji predvsem predana temu, da preprečim nasilje nad ženskami. Medtem, ko naše sestre trpijo, se mi zdi, da ne moremo doseči napredka na drugih področjih. Zato bi morali doseči to spremembo. Tudi sama delam na področju STEMA in na vse skupaj gledam res bolj celovito. Moramo po vsakem primeru spremeniti ravnotežje na vseh področjih javnega življenja. Hvala. You, Julie. Have... Hvala, Julie. Ivan Filip Sinčik, opravičujem se za to izgovorjavo iz Hrvaške. Hvala vam, predsedavajuća. Evo, dolazi. Hvala, gospa predsedujoča. Sam sem predsednik odbora za enakost med spoloma v Hrvaškem saboru, prihajam z Hrvaške. Čestitam sem udeležencem, gostom, poslancem, poslankam za Mednarodni dan žena. Praznovati ga treba cel teden. Naj povem, včeraj in danes smo slišali navdiha polne govore, gospa Vnašive Alije Elasir. Slišali smo zelo navdihujoče govore, ki so nas mnoge pretresli. Slišali smo tudi pričevanja gospe Bašar in gospe Ibrahim iz Nigerije. Mislim, da to, o čemer so one pričale, zasluži celo Nobelovo nagrado. Rad bi dejal, da družba, ki nima opolnomočenih žensk, ima zgolj eno roko. Družba pa, ki ima moške, ki so enakopravni z ženskami, to je družba z dvema rokama. Na Hrvaškem nimamo ekstremnih težav glede enakopravnosti, pri nas ni terorizma, ni ugrabitev ni posiljevanja žensk na tej ravni. Predvsem gre za nasilje v družini, enakopravnost na področju plač in dejstvo, da je večina brezposelnih žensk. Svet se zelo hitro spreminja, spreminja se družba. Skupaj moramo graditi nov, boljši svet. Govorili smo o strategiji za naslednjih 10, 20, 30 let. Naša zaveza tu pa je in zaveza vseh nas v svojih državah in parlamentih je, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da ustvarimo svet miru, sodelovanja in enakopravnosti. To pa je možno. Možno je zato, ker obstaja kontinuiteta. Če pogledajmo, kje smo bili pred desetimi, dvajsetimi, petdesetimi leti, če pogledamo, kako smo napredovali, koliko manj diktatur, koliko več demokracije, kako se je izboljšala pismenost, zdravstveno stanje, potem vidimo, da se stvari spreminjajo in da bomo nekega dne prišli na cilj. Biti moramo samo ustrajni uh, in pozivam vse, da politiko in politična stališča, gospodarske politike, razvoj tehnologije, pa tudi virska tolmačenja enakopravnosti spolov. Vedno in povsod pri vsem, kar počnemo. Si nataknimo očala enakopravnosti med spoloma, povsod gledimo, kaj lahko naredimo pri velikih stvarih, pa tudi pri podrobnostih, zato da bomo dosegli napredek na tem področju in da se bo enakopravnost izboljšala. Kot predsednik odbora za enakopravnost med spoloma v Hrvaškem saboru izražam podporo tistim, ki so še bolj na začetku te poti. Mi smo vam na voljo, od tistih pa, ki so boljši od nas, želimo učiti in se z njimi povezati. Lani je bilo najavljeno, letos pa pričakujemo ratifikacijo eh, Carigrajske konvencije na Hrvaškem. Še enkrat vas pozivam, da se borimo proti nasilju nad ženskami nasilju v družinah, da se borimo za enakopravnost med spoloma, kajti to ni samo zakon, to ni samo zakonodaja, to je način življenja, to je vrednostni sistem in to mora postati del naše kulture. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavnica Tunizije, Mauricio Lapointe. Uh, thank you, madam. Hvala lepa, gospa moderatorka. Prihajam iz Tunizije, iz tunizijskega parlamenta in tri leta sem bila namestnica predsednika skupščine, ki je pripravljala zakonodajo. Zahvaljujem se za navdihujoče govore poslank in poslancev, s katerimi smo se tu srečali. Najprej, če govorimo o neenakem plačilu ali če govorimo o enakopravnosti med spoloma, o nasilju, kot članice odborov, ki sprejemajo zakonodajo, moramo biti glasne. To bi rada povedala. Ko smo v Tuniziji pripravljali ustavo, smo kot ženske zahtevali največ in dobile smo enakost v izvoljenih organih. Prav tako smo zahtevali, da se država bori proti vsem oblikam nasilja proti ženskam. Tako smo od vlade dosegle, da je bil sprejet zakon proti nasilju nad ženskami in to je zdaj prednostna naloga, o tem se zdaj razpravljamo v našem parlamentu. Ampak to ni dovolj. Biti moramo glasne, ustrajne in solidarne med seboj. Ženske poslanke in ženske, ki delujejo v civilni družbi. Namreč, opažamo, da čeprav imamo v naši državi zelo napreden status žensk, pa je dostop do pravic in izvajanje pravic različno med regijami. To se razlikuje recimo drugače je pri ženskah, ki so že opolnomočene, ki so izobražene in drugače med ženskami, ki živijo na podeželju, eh, ki so kmetice, ki so morda nepismene. Tu potrebujemo solidarnost. In tu moramo ženske po vsem svetu biti solidarne. Rada bi se odzvala in odgovorila dvema Hawa Ibrahim iz Nigerije. Rada bi rekla, draga moja, draga sestra, hvala. Tvoj nagovor mi daje moč. In preden sem bila poslanka, sem bila in sem še pisateljica, zanima, zanima me ženske, zanima me teologija in leta 2004 sem bila soavtorica knjige, ki govori o nasilju nad ženskami v islamu. Kako lahko me prilagodimo branje naših verskih knjig, da se bomo borile proti tistim, ki želijo zlorabiti viro za nasilje nad nami. Zato se mi zdi, da je pomembno, kaj počnemo nigerike in tunizike. Lami, hač bašir pa bi dejala, tvoje trpljenje je moje. In to, kar si dejala o družinah, ki ne morejo odkupiti svojih črk, ki, so, ki jih je daješ zaprl, kako se to lahko dogaja? Ne najdem pravih besed, da bi opisala to zaničevanja vredno nasilje. Kot poslanka iz Tunizije, arabske države, ti lahko obljubim, da se bom potrudila, da se taka kazniva dejanja, da se ta kriminal ne bo več dogajal. Hvala lepa. Veliko moč mi daje to, da sem z vami. Hvala lepa. Naslednja pa je iz Mačarske, Marta Matraj. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, zastopam mačarski parlament. Poslušala sem razpravo zadnjih dveh let. To so zelo koristne razprave. Mislim, da bi si morali prizadevati za boljšo izmenjavo najboljših praks. Mačarska je leta 2010 začela na zelo nizki točki in do leta 2016 smo ujeli evropsko povprečje. Ponujamo pomoč Mačarske, kako lahko pomagamo. Recimo sistem podpore družinam na področju stanovanj, Prav tako smo veliko dosegli pri našem dualnem sistemu. Skrbimo za starejše, za učitelje, za zdravnike in tudi za delavce v javni upravi. Imamo stabilno gospodarstvo. Brezposelnost je na zgodovinsko najnižji ravni 4 odstotkov. Na področju zakonodaje smo tudi dosegli dosti. Naš program javnih del je bil zelo uspešen in to recimo je naša izkušnja, ki jo lahko delimo z vami. Znižali smo davke, prav tako smo pomagali mladim, starejšim, zadolženost je manj kot tri odstotna, ampak ne bom nadaljevala z naštevanjem uspehov Mačarske, ampak kljub samo temu pa moramo še veliko narediti, da bi izboljšali položaj žensk in družin. Mačarska vam bo z veseljem pomagala in veseli bomo, če nas boste kontaktirali in sprejeli našo ponudbo. Hvala lepa. Iz Srbije, Dubravka Filibuski. Hvala lepa. Po mojem mnenju moramo najprej še naprej dajati moč ženskam in združiti svoje moči pri ključnih ciljih. Gospodarsko polnomočenje, boj proti nasilju nad ženskami in otroki in boj za zdravje žensk. Nujno je spremeniti programe političnih strank, ki govorijo o enakosti med spoloma. Gre zgolj za deklarativne izjave, mi pa potrebujemo dialog med ženskimi in moškimi. Vključiti moramo več moških v boj za enakost med spoloma. Potem uvajanje kvot v zakonodajni in izvršilni organ je zelo pomembno. Primer Srbije. Pred petimi leti smo uvedli kvote in sicer 30 odstotkov žensk v parlamentu in tudi v lokalni samoupravi. Nov zakon o enakosti med spoloma je predlagal, 40-odstotne kvote za ženske v izvršilni veji oblasti. Namreč v tem trenutku imamo približno 15-20-odstotno zastopanost žensk v izvršilni veji oblasti. Večje politično sodelovanje žensk je ključnega pomena, kajti Trenutno imamo zelo nizko število žensk, ki zasedajo vodilna mesta v političnih strankah. Soočamo se tudi z konkretnimi problemi pri majhnem številu žensk, ki so župani ali imajo vodilne položaje v občinah. In potem še civilna družba in povečana prepoznavnost žensk v medijih. Hvala lepa.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 Seveda sem tudi sam sodeloval ta teden pri razmišljanju o tem, kako bi lahko izboljšali enakopravnost med ženskami in moškimi, kako bi lahko prekinili vsakašno vrsto nasilja. Navdih sem črpal tudi iz današnje razprave. Rad bi povedal, da si želim, da bi se vsi spomnili na to, da enakopravnost, demokracija, pravna država niso vrednote, ki bi bile uklesane v kamen. Teh vrednote nam lahko pobegnejo, lahko nam jih oduzamejo, ukradejo. Tudi na demokratični celini se najde kakšen norec, lahko pride do nepravilnosti in ti posamezniki običajno ne skrbijo za dobrobit svojih državljanov. Tudi pri nas na volitvah se lahko kaj takšnega zgodi. Upam, da v Evropi lahko ohranimo te vrednote. Spoštovati moramo ne zgolj merila konvergenčnosti na področju gospodarstva, temveč druga. Kadar pristopite k Evropski uniji, pristopite k vrednotam. Prva vrednota pa je spoštovanje človekovih pravic. Prva vrednota je spra... spoštovanje do tistih, ki prihajajo iz drugih držav, iz vojnih območij. Naša dožnost je, da jih sprejmemo. Slišali smo, kakšna barbarstva, vojne, neenakosti, konflikti se dogajajo in vedno so prve žrtve ženske in otroci. Zato bi rad posra, poslal prijateljsko sporočilo kolegici iz Mačarske. Ja, Mačarska nam lahko pomaga, ja, lahko stori marsikaj, lahko posreduje jasno sporočilo, ampak Mačarska naj najprej podre tisto žičnato ograjo. Najprej naj začne dostojno sprejemati te moške in ženske, ki so žrtve vojne, barbarskih dejanj da jih ne boste pošiljali v zapor, kot da so neka podvrsta človeških biti. Obveznost Evropske unije je, da sprejme vse te posameznike in upam, da bi Evropska komisija izrazila več poguma, da bi lahko tudi sankcionirala vsakršno državo, ki bi odstopala od konvergenčnih meril in da ne bi istočasno se odrekla kaznovanju tistih držav, ki ne spoštujajo drugih vrednot. Spoštovati je treba človekove pravice in mislim, da, ne, da bi morali nespoštovanje človekovih pravic prav tako kaznovati. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Sledi gospa Bogoslava s Poljske, opravičujem se, ker ne znam izgovoriti priimka, ampak mislim, da boste vedeli, kdo ste. Ožahovska, Poljska. Bogoslava Ožahovska, s Poljske prihajam. Hvala lepa za povabilo. Vesela sem, da sem bila povabljena in da sem imela možnost spoznati mnoge ženske, ki se borijo za svoje pravice in ki so tudi že dosegle uspehe. Naša naloga je, da se borimo za ženske, ki same nimajo možnost, možnosti, da bi se borile za se. Ali lahko se zgodi, da živite v državi, kjer ne veste, na koga bi se obrnili? Asi Bibi, njena zgodba iz Pakistana nas je zelo pretresla. Čaka na izvršitev smrtne kazni v zaporu samo zato, ker so jo osumili, da je nekoga užalila. Vprašanje virske svobode, samostojnega sprejemanja odločitev, enakopravnost, vse te pravice so za nas samo posebni umevne. V državi, kjer pa živi gospa Bibi, tam to ni tako zelo samoumevno. In zdaj moramo podpreti njen boj za enakopravnost. Boriti se moramo za pravice žensk, o katerih smo danes govorili. Hvala lepa za včerajšnji in današnji dan. Hvala. Naslednji prispevek pa je gospod Iskovič iz Bosne in Hercegovine. Zahvaljujem. Pred vsega želim, da se zahvalim. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil v imenu parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine. Hvala za priložnost, da danes pregovorim tu. Rad bi tudi čestital vsem damam in tudi kolegom, ki so se oglasili, tako da ne bom jaz, da je edini moški, ki se je danes oglasil. Seveda. Zlasti gospa Bašar in gospa Ibrahim si zaslužite spoštovanje. V Bosno bomo prenesli vaše izkušnje, tudi mi smo imeli podobne težave, tudi mi preživljamo podobno situacijo. Rad pa bi povedal glede položaja žensk. Za nas je zelo pomembno, da ženske sodelujejo v politiki. Bosna in Hercegovina je sprejela zakon o enakopravnosti med spoloma. Sprejela ga je leta 2013, ko smo imeli 30 odstotne kvote. Leta 2014 smo dvignili kvote na 40 odstotkov. Komisija, ki jo vodim, pa je lani predlagala zakon, kjer zahtevamo 50 odstotno zastopanost žensk. In menim, da je to najvišja kvota, ki smo jo do zdaj dosegli. In učinki tega so zelo veliki. Naše izkušnje zato pravijo, da so kvote izjemno orodje za doseganje enakopravnosti med spoloma in te kvote zato tudi podpiramo. Po našem je pomembno tudi gospodarsko opolnomočenje žensk. Kot ekonomist bom govoril o nacionalnem proračunu. Nacionalni proračuni ne prepoznavajo potreb žensk in ne odobrijo, ne predvidijo sredstev za enakost med spoloma vidimo, da na področju družinskih nadomestil, eh, otroških nadomestil, financiranje varnih hiš in pri podobnem potrebujemo proračun. In to je problem, ki je prisoten na Zahodnem Balkanu, enostavno zato, ker imamo stare metode pripravljanja proračuna, te metode pa so linearne, tako da dokler ne bomo imeli programskih proračunov, ne bomo izboljšali položaja. Tisto, kar najbolj skrbi, pa je to, da žensk ni tudi pri viru financiranja. Vemo, da je žensko okoli 50 odstotkov, ne najdemo pa jih na področju financiranja. Nasilje v družini. Mi smo šesta družina, ki je podpisala Carigrajsko konvencijo. Nismo jo še ratificirali, vendar pa smo šli še dlje. Sprejeli smo akcijski načrt za realizacijo Carigrajske konvencije. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da smo upravili anketo. Vključili smo vzorec 2360 oseb. 40 odstot žensk je povedalo, da so že doživele neko obliko nasilja. Tam okoli 15 odstotkov žensk pa je samo v zadnjem letu doživelo eno od oblik nasilja. Vprašanje je, ali se to povezuje z slabšo socialno situacijo ali pa je to zaradi tega, ker so ženske končno začele govoriti o tem, kar se dogaja med štirimi stenami. To je naša dilema, ki upam, da jo bomo uspeli razumeti z drugimi metodami. Ugotavljamo tudi, da so problemi žensk dobro prepoznani, manjka samo akcijski načrt za uresničitev vsega tega. Toliko za enkrat hvala. Yes, you're, you're right. We... Popolnoma prav imate. Gotovo potrebujemo tak akcijski načrt. Mariela Aristidus Cipra je naslednja. Kalimera Sas πολλά προβλήματα που αναφύονται μέσα από τον διαχωρισμό αντρών. Χαβαλαλίπα, γκόσπα, πρετσιδουλούτσα. Toliko je odvisno od kulture. Pomembno je, odkot prihajamo. Sama prihajam z Cipra in mislim, da je pozitivno to, da vidimo, ko se ženske imenujejo tudi na najviše položaje. Recimo, guvernerka centralne banke, glavna revizorka in tudi drugod imamo zdaj ženske na pomembnih položajih. Ampak, če si pogledate ministerske položaje, tam je situacija drugačna. Še vedno je samo ena ministrica na deset ministrov. Podobno velja tudi za vodilna mesta med javnimi službenci. Podobno velja za ministrstva nasploh. Zato ni treba čakati na študije, to se že takoj vidi. Kljub temu pa vidimo, da je v zadnjih letih prišlo do izboljšav, če tudi se v nekaterih državah stvari še nadaljujejo in morda niso ravno rožnate. Strinjam se, da še nismo na zeleni veji, še vedno moramo narediti veliko in zato moramo še vedno pozorno spremljati mnoga področja, ampak napredek, ki je bil dosežen, je, ne da se ga zanikati. V državah članicah EU vidimo, da se zdaj sprejema zakonodaja, pravila se sprejemajo in vsa ta pravila kaže v pravo smer. Če pa je, katero vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je, ali bo Evropski parlament proaktiven. Zato da bi se zauzeli za praktično in konkretno zakonodajo, ki bo koristila ženskam. Hvala lepa. The, the next... Hvala. Sedaj pa predstavnica Kosova. Je tu? Ja, gospa Kajtazi. Um,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 bil eden od prejemnikov nagrade Saharo. Mislim, da bi se projekti kot je tam morali nadaljevati in ravno zato smo danes tu. Namen tega, da smo sklicali oziroma da je bila sklicana ta konferenca, je bila ta, da delimo izkušnje in da spodbujamo naše vrednote. Na Kosovu smo prilagodili našo zakonodajo Evropskemu pravnemu redu in izpolnili smo tudi bistvena merila. Naša prizadevanja se nadaljujejo. Omenjena je bila izvedba zakonodaje, ki nekoliko zaostaja, vendar pa smo na pravi poti. Vprašanja, kot so izginule osebe, so zelo pomembna. Pri nas se srečujemo tudi z dediščino vojne. Ne bi se spuščali v podrobnosti, vendar pa kar zadeva enakost med spoloma. Mislim, da so že včeraj eh, moje sonarodnjakinje to omenile. Dosegli smo že napredek pri zmanjševanju nasilja med štirimi stenami. Prav tako smo namenili posebna sredstva, da pomagamo dosegati enakost med spoloma. Vse to je bilo omenjeno tudi včeraj, zato ne bi ponavljali stvari. Vendar pa kot poslanke, kot ženske, moramo v svojih parlamentih poudarjati potrebo potem, da rešujemo najpomembnejša vprašanja, recimo svoboda gibanja. V moji državi zaradi dobro poznanih okoliščin smo še vedno podvrženi omejenemu gibanju. Prosim, da izvajate pritisk na svoje nacionalne voditelje, da se odpravijo vizumi za naše državljane. Kot rečeno, čas je, da se zidovi porušijo. Naj ponovno povdarim tudi našo željo potem, da bi se pridružili UNESCO, ki naj bi bil forum, v katerem bomo izmenjevali in se pogovarjali o skupnih vrednotah. Zato prosim, da omogočite Kosovo, da postane članica UNESCO, zato da bomo tudi naše vrednote lahko delili z drugimi po svetu. Naslednji prispevek pa prihaja iz Španije. Izvolite. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem poročevalkam, tako danes kot včeraj, tudi tistim, ki so danes predstavljali sklepe z delavnic. V zadnjih letih smo vsaj v Španiji dosegli velik napredek. Imamo kongres, v katerem je ogromno žensk, skoraj da nas je že polovica. Kar nekaj korakov moramo sicer še storiti, ampak dobro napredujemo. Tako da tudi v okviru našega parlamenta ženske prevzemajo vedno bolj pomembne vloge. Še vedno je seveda tudi pri nas razlika med plačama 24 odstotna. V letošnjem letu je pri nas recimo 20 žensk že umrlo zaradi nasilja v družini. Dnevi, kot je ta in srečanja, kot je to, jasno kažejo da moramo spostaviti mreže žensk v različnih državah, v različnih institucijah, v različnih strankah, kajti potrebujemo urodja, strategije, učiti se moramo ena od druge. Pomembno je, da se tudi moški borijo, kajti na vse zadnje je to tudi njihov boj. Mislim, da je to izjemno pomembno izpostaviti. V zadnjih dveh dneh smo veliko govorili o gospodarski plati, kako ta vpliva na neenakost med spoloma. Rekli smo, da bi morali vložiti več sredstev za to, da bi lahko izvajali vse te politike, ki so namenjene enakopravnosti spolov. Brez sredstev se težko karkoli izvaja. Več enakosti na področju gospodarstva, družbe. Veliko smo slišali tudi o strošku, ki ga nosimo zaradi tega, ker ter ženske, naprimer, marginaliziramo na trgu, kar 11 milijard in pol evrov letnost izgubimo zaradi tega. To so pač gospodarska dejstva. Več govornikov smo slišali tudi na tem področju in upam, da so nas vse uspeli prepričati, da se moramo boriti proti nasilju, še posebej proti nasilju nad ženskami, ki trpijo to nasilje zgolj zaradi tega, ker so ženske. Nas pa čaka še kar dolga pot. Hvala. Thank you. And now we have Lubna El Koli from Morocco. Zdaj pa Lubna El Koli, Maroko. Um, Assalamu alaikum. Lubna. Lepo pozdravljeni. Sem Lubna El Koli. Predstavljam mm, Maroški parlament, sem poslanka v Maroškem parlamentu. Zmagala sem na nacionalni listi mladih. V veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na tej konferenci. Z veseljem sem prisluhnila različnim govornikom, prisluhnila različnim izkušnjam iz različnih držav. Ko gre za udeležbo žensk v gospodarskem, političnem in družbenem življenju v državah. Mi kot ženske smo dosegle določen napredek, vsaj ko gre za reprezentativnost, kar je izjemno pomembno. S tem pa se je ukrepila tudi prisotnost žensk na politični ravni, na ravni izvoljenih institucij, pa naj se gre za parlament ali za regionalne in lokalne svete. Poleg tega smo okrepili prisotnost žensk na vodilnih položajih, kjer se sprejemajo odločitve. Še vedno je delež žensk na teh položajih precej različen, odvisno od tega, o kateri državi govorimo, ampak ugotavljamo, da se tudi ženske veliko bolj upošteva v kontekstu zakonodaje. Imamo zakonodajo, ki je namenjena izključno ženskam in ženskim vprašanjem, vseeno pa si še vedno želimo, da bi več pozornosti nasplošno posvečali ženskam. To je tudi bistvo našega boja in vseh naših prizadevanj. Ženska mora biti v samem središču razvoja in tudi v samem središču doseganja teh razvojnih ciljev. Vprašanje pa je, kako poskrbeti, da bo ženska avtonomna tako na gospodarskem kot na političnem in socialnem področju. Na političnem področju smo sicer dosegli določen napredek, sicer je napredek bolj počasen, vendar gotov v nekaterih državah. Kar pa zadeva družbeno, socialno raven, kar zadeva gospodarsko raven, tu se mi zdi, da je status ženske še vedno nekaj, kar bi morali obravnavati prednostno. In sicer vse organizacije, vsi akteri bi se morali s tem bolj ukvarjati. Tako bomo lažje razreševali tudi težave na področju trga dela, kjer še vedno obstaja neenakost med spoloma, potem, ko gre za enakopravno plačilo in za enako plačilo med ženskami in moškimi. Tu so ta pomembna vprašanja, s katerimi se moramo soočiti. Skrajni čas je, da stkemo te mreže, da postavimo zavezništvo za reševanje vseh teh vprašanj. V Maroku smo se soočali s pomembnimi težavami, še posebej po spremembah ustave v letu 2011. Ustava ženskam sedaj daje možnosti, možnost izbire. Ustava je tudi okrepila pravice žensk, Posvetila je praktično to načelo enakopravnosti med ženskami in moškimi. Zakonodaja in ustava pa se še vedno premalo odražata v javnih politikah. Enako velja tudi za samo izvajanje te zakonodaje. Še eno pomembno vprašanje bi rada omenila in sicer nasilje, nasilje nad ženskami. Tudi v Maroku imamo na voljo strategijo za boj proti nasilju nad ženskami. Vodili smo tudi kampanjo osveščanja, zato da bi ta pojav omejili kot rečeno, gre za nasilje nad ženskami. Bi pa rada povedala predstavnici Združenih narodov, pa tudi drugim, ki ste v dvorani, da maroška ženska še vedno trpi zaradi nasilja, zaradi zatiranja, še posebej ženske, ki živijo naprimer v Tindufu, v taborišču v Tindufu mislim, da bi morali tem ženskam posvetiti več pozornosti. E, v Maroku smo, kot rečeno, sprejeli pomembno razvojno strategijo, ampak sama osebno kot poslanka, kot mlada poslanka in tudi kot borka za pravice žensk, ne morem, res ne morem obiskati svoje sestre, ki živi v Tindufu. Tudi sama bi rada storila več zato da bi se problemi v tem kraju razrešili, potrebujemo skupno enotno vizijo, ko gre za odpravo nasilja nad ženskami, ne glede na to, kje se nahajajo. Hvala. Um, Eva Lena Jansen from Sweden. Tak. Eva Lena Jansen. Hvala lepa. Nej povem nekaj, kar se tiče pravice do dostopa do trga dela in izobraževanja, tako za moške kot ženske. Seveda pa še prav posebno za ženske, torej ustrezno izobraževanje, da bodo potem lahko stopile na trg dela. Rojena sem leta 1963. Moja mati in sestre so lahko delale, postale neodvisne, dobile so dobro pokojnino in niso preveč odvisne od moških. Prav tako pa morajo tudi brezposleni imeti možnost dati otroka v vrtec, da potem lahko iščejo delovno mesto. Boriti se moramo torej proti diskriminaciji, kar se tiče spola, veroizpovedi ali invalidnosti, na primer. Dan danes so pravice žensk ogrožene. To smo videli tudi na nedavnih volitvah. Na Polskem in v ZDA smo doživeli nazadovanje, tako da izzivi so pred nami. Ne gre samo za vprašanje EU, švedske, temveč gre za globalno vprašanje. Ne, podpiram pa gospod Soraja Post, ko pravi, da organizacije žensk niso pomembne. Ravno nasprotno, mislim, da so. Zato, da bi se ženske organizirale, kjerkoli že so, da bi lahko nadrevali te, ta svoj boj in bi našle strategije in nove načine za izražanje svojih političnih zahtev. Kot je dejala gospa Ibrahim, zato, da ne bomo končali v patriarhalni družbi ko lahko potem torej razvijamo naše lastne strategije. Izobraževanje, usposabljanje, pravica do varstva otrok. To je zelo pomembno, da bodo ženske lahko stopili na trg delovne sile, kjerkoli že. Thank you. Thank you. The... Hvala lepa. Sedaj pa Lilja Junis, Tunizija. Bonjour. Merci. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za to srečanje. Mislim, da so ti naše izmenjave zelo plodne. In na tem bi rada ustrajala, namreč, da morajo biti ženske bolj zastopane v parlamentu. In prav to mreženje nam bo omogočilo, da poskrbimo še za večjo izmenjavo izkušenj. S tem bomo tudi spodbudile svojo pot naprej. V moji državi smo veliko razpravljali o izobraževanju deklic in o zdravju žensk. Izobraževanje deklic je predpogoj, če želimo, da te deklice postanejo ženske in avtonomne. Brez izobrazbe ne bomo uspeli spremeniti družbe. Družbe bodo ostale mačistične, in bodo podpirale moške. Zato moramo ustrajati na izobraževanju deklic, ustrajati moramo na tem, da naj deklice nadaljujejo tudi s sekundarnim izobraževanjem. Na ravni Afriške unije smo kot afriške ženske podprle tak predlog, oblikovali smo tudi mrežo, ki naj bi podpirala izobraževanje žensk in predvsem izobraževanje deklic, da bi tudi deklice nadaljevale potem na univerzitetni ravni. Zdravje je prav tako izjemno pomembno vprašanje. Če je ženska zdrava, se lahko bori, lahko napreduje, lahko dostopa do delovnih mest in funkcij. Pri nas smo sicer še bolj v razvoju in številne države, številne ženske imajo gospodarske težave. Zato moramo podpreti tako imenovano zdravje v lokalnem kontekstu. Kaj to pomeni? Če ženske nimajo možnosti, da odpotujejo do bolnišnic, morajo zdravniki priti do teh žensk, ki živijo daleč od burgat, od mest. Te ženske moramo poučiti o načrtovanju družin. V Tuniziji smo uspeli omejiti število rojstev prav s pomočjo tega sistema nudenja zdravstvenih storitev v bližini. Te ženske so lahko prav zaradi možnosti, da zdravnik pride do njih, imele na voljo večjo izbiro. Poskrbeli smo za njihove potrebe, omejili smo število rojstev, ženske so uspele napredovati tudi gospodarsko gledano. Rada bi podprla še predlog, da poskrbimo za večje izmenjave med posamezniki, v smislu, kako lahko poskrbimo za večje sprejemanje posameznikov med seboj. Namreč ustrajala bi res na tem, da to, kar smo kot ženske pridobile, ni nikoli zagotovljeno zavedno. Zato moramo biti pozorne in napredovati skupaj. Če mi druge sprejemamo takšne, kot so, morajo tudi drugi sprejemati ženske takšne, kot so, ne glede na to, kakšne so razlike med nami. Sicer bodo moški še vedno uspeli zauzemati te ključne položaje. Če želimo spremeniti družbe, morajo ženske imeti možnost, da dostopajo na te ključne položaje. Zato se mi zdi, da številne ženske vstopajo v politiko. Kot je rekla ena od mojih kolegic, tudi sama sem v politiki bolj ali manj po naključju, po nesreči na nek način. Vedno sem aktivno sodelovala v civilni družbi, tudi na socialnem področju. Politika pa je za me nekaj novega, vendar se mi zdi, da lahko s pomočjo politike našim ženskam veliko damo. Hvala. Uh, Naslednja je Cecil Himen, Luksemburg. Oui, euh, bonjour. Lep pozdrav, najlepša hvala za izjemno dobro organizacijo. V veliko veselje mi je bilo priti v Brusel in se udeležiti te obsežne razprave in te pomembne izmenjave mnen. Kar zadeva Luksemburg, bi rada predstavila nekaj večjih ukrepov, ki smo jih začeli izvajati v zadnjih mesecih ti ukrepi prispevajo k spodbujanju položaja žensk na splošno, še posebej pa v Luksemburgu. Naj vam povem, da imamo v Luksemburgu ministrstvo, ki se ukvarja z enakopravnostjo mu pri možnostih. Imamo tudi ministrico, ki se ukvarja aktivno s temi vprašanji, skrbi za enakopravnost med spoloma. Meseca decembra smo glasovali v Luksemburgu o zakonu, ki zagotavlja enakopravno obravnavo žensk in moških, med drugim. Poleg tega pa se nanaša tudi na kvote, ki naj bi jih dosegli med zakonodajnimi volitvami leta 2018. Naš prak je 40 odstotkov. 50 odstotkov naj bi zagotovili pri evropskih volitvah leta 2019. Na ravni občinskih volitev tega sistema kvot letos še ne bomo uspeli uresničevati, zato ker je vse skupaj odvisno tudi od tega, koliko finančnih sredstev je na voljo, koliko sredstev imajo na voljo politične stranke, tako da tam ni zagotovljene udeležbe političnih skupin, ki so deležne finančnih sredstev. Ampak že na teh občinskih volitvah bomo spodbujali večjo udeležbo žensk. To nam bo pomagalo tudi pri nacionalnih volitvah leta 2018. Nekaj kolegic je že izpostavilo to vprašanje, ki je merodajno tudi za Luksemburg. Pri nas je naprimer število žensk na lokalnih vodilnih položajih relativno omejeno. Sama sem sicer županja, ampak naj vam povem, da je zgolj 13 župan od 105, tako da je zastopanost žensk že na tej ravni zelo nizka. Mi pa rada izpostavila še eno vprašanje, ki se nanaša na položaj žensk v upravnih svetih. V Luksemburgu imamo velik problem z, z tem vprašanjem. Izjemno malo žensk je v upravnih svetih pretveza, ki so jo uveljavljali do sedaj, bila, da ženske nimajo ustreznih kvalifikacij ali izobrazbe. Imamo pa female board pool, ki združuje ženske, ki jih zanimajo torej položaji v upravnih svetih in nadzornih odborih. 600 žensk smo uspeli najti z vseh področji, ki so pripravljene prevzeti vodilen položaj in ki imajo tudi ustrezne kvalifikacije na razno raznih področjih, na vseh, ki se jih lahko zamislite. Ta pobuda je zelo dobro sprejeta v Luksemburgu, mislim, da tudi v nadzornih svetih potrebujejo ženske in lahko se obrnejo tudi na ta female board pool. Potem pa še vprašanje družinskega nasilja. Tudi v Luksemburgu je žal to predvsej razširjena problematika. razmišljali smo o tem, kaj bi lahko storili, predstavili smo zamisel, ki bi se lahko dobro razvila. Organiziramo gledališke igre v različnih jezikih. In te igre bi lahko predstavljali v različnih občinah, zato da bi uh, ženske iz različnih kultur v Luksemburgu osveščali o tem, kakšne pravice imajo in kakšne instrumente imajo na voljo, kadarkoli so žrtev nasilja za štirimi stenami ali kakšnega drugega nasilja. Mislim, kot je rekla ena od kolegic, da je res nastopil čas, da tudi na tej ravni poskrbimo za izmenjavo idej in najboljših praks. Luksemburg vam bo z veseljem posredoval vse informacije, ki jih potrebujete. Hvala lepa, gospe. Um, Hvala lepa. In še Ivković, Srbija, zadnja govornica. Hvala lepa. Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi, ko govorimo o človekovih pravicah, vprašanje enakopravnosti zauzema pomemben položaj. Tudi ko govorimo o kršitvi človekovih pravic, nasilju v družini, nasiljem nad ženskami, je žal eden najbolj razširjenih problemov. Nasilje nad ženskami in družinsko nasilje je posledica neravnovesja moči med ženskami in moškimi za izvajanje in oziroma za preprečevanje takega nasilja potrebujemo učinkovit zakonodajni okvir in učinkovito izvajanje skozi kazansko politiko in zaščito žrtev. Ampak prednost morajo imeti preventivni ukrepi in odpravljanje vzrokov. To pa pomeni ozaveščanje v javnosti in pri posameznik in sprejemanje učinkovitih ukrepov, da bi ženska dobila več pravic na vseh področjih. Ekonomska neodvisnost je predpogoj, da se ženske opolnomočijo. To povezavo prepoznava tudi Carigrajska konvencija. Žrtve družinskega nasilja morajo imeti podporo, finančno podporo, stanovanje, izobraževanje in pomoč pri zaposlovanju. Na predlog vlade Srbije je naša skupščina leta 2016 sprejela Predlog zakona, cilj tega zakona je, da bi nasplošno uredili ravnanje državnih organov in ustanov. Na ta način bi preprečili nasilje v družinah. S tem bomo zagotovili boljšo usklajenost državnih organov, prav tako eh, želimo tožilstvo in policijo usposobiti Zato, da bi preprečili družinsko nasilje, ključno je tudi, da zakon predvideva vodenje evidenc o prijavljenih primerih družinskega nasilja in ti podatki morajo biti shranjeni v centralni evidenci. Upam, da bo to eden od primerov najboljše prakse. Ko govorimo o podpori žrtvam družinskega nasilja in o zaposlovanju, naša nacionalna služba je uvedla ukrepe za aktivno politiko zaposlovanja za teže zaposljive in žrtve družinskega nasilja. Imamo tudi zakon o socialni zaščiti in družinski zakonik. Zato nudimo podporo in svetovanje, obenem pa tudi nudimo nenehno opolnomočenje žensk. Hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki ste podali svoje prispevke. To je bila zelo zanimiva izčrpna razprava. Preden zaključimo, pa je nekdo želel odgovoriti na to, kar je ta gospod Martin. Samo ta dva prispevka še, ker moramo potem pa res. Eh, zaključiti z razpravo in priti na naslednjo točko. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedoča. Res se moram odzvati na to, kar je dal gospod Martan. Da, gospod Martan, strinjamo se vsi, morajo spoštovati zakonodajo. Sem pravnica in resnično sem za to, da se spoštuje pravo. Vendar pa kar se tiče šengenskih pravil, mora vsaka država članica spoštovati šengenska pravila, tudi Francija. Francija ni izjema. Vsak lahko vstopi na ozemlje Mačarske z veljavnim potnim dokumentom. Pravila pa ne dovoljuje vstopa brez potovalnih dokumentov. Torej spoštujemo pravilo polni meri. Prav tako ste govorili o bode, bodeči žici in ograji. Ne, tega ne bomo porušili. To bomo še nadgradili, zato da bomo zaščitili Mačarsko in EU. Govorili ste o sankcijah proti državam članicam. Seveda bomo dali veto na vsakršen tak predlog. Mladoletni brez spremstva so bili vedno dobrodošli, ustreznem obsegu, imajo dostop do zdravstvenega sistema, moramo pa zaščititi našo državo. To je soverena pravica nacionalne države. Mačarska vlada bo stregla vse, da bo zaščitila svoje državljane in državljane celotne EU. Hvala. Uh, Martin, Gospod Marta, če se želite odzvati, prosim. Merci, da, gospa predsedujoča, rad bi se odzval na to, kar ste vi ravno kar povedali na žalost, res mi je iskreno žal, se nahajamo pač v tednu razmišljanja. Razmišljamo o tem, kako lahko pomagamo tem najbolj šipkim, najbolj ranljivim, kako bi lahko odpravili vse oblike nasilja, zlasti nad ženskami, pa ne zgolj nad ženskami. Zato bi vas rad zgolj samo še enkrat opozoril na to, da smo cel teden poslušali razno razna pričevanja, tudi včeraj. Zgolj eno vprašanje. Gospa, za vašo bodečo žico, koliko gospa Ibrahim ima ja, Mikael Žon, ki je zbežala pred haitijsko diktaturo in je končala kot ministrica v Kanadi, danes pa generalna sekretarka frankofonije. Naj vas spomnim, gospa, da ni dolgo tega, 60 let je komaj minilo ko je več kot 200 tisoč vaših državljanov zapustilo barbarsko Mačarsko, ker so bili žrtve nasilja. Na več deset tisoč mrtvih je bilo. Evropa jim je odprla roke. Takrat ni bilo bodečih žic, ni bilo ograj. Vi ste mi podali tehnokratski pravni odgovor, sam pa sem vam podal humanističen odgovor. Tudi humanistične vrednote so evropske vrednote že simplement envie de dire une chose. Samo še nekaj bi rad povedal. Če se mađarski državljani čutijo ogroženi in če se strinjajo z izgradnjo te žičnate ograje in bodeče žice, potem vas prosim, da ste iskreni in da nehate s to hinavščino in skazanjem na prst, na, s prstom na druge. Če večina vam vaši državi. Prepričan sem, da ne, vsak lahko pač pove svoje mnenje. Ampak, če večina ne podpira vrednot in pravil Evrope, če na to gleda kot na nekaj otesnejočega, potem prosim, da razjasnite situacijo. Zato politične organe v vaši državi na Mačarskem prosim, da naj storijo, kot so storili v Združenem kraljestvu. Organizirate referendum in če hočete van, prav srečno pot. Well, we... Thank you for... No, I, I can't call you again because we, we do have to move on. We still have... Ne, moramo naprej, ker imamo še kar nekaj točk na dnevnem redu. Hvala lepa vsem, ki ste prispevali k tej razpravi, ki je zajela širok razpon tem. Mislim, da je večina držav, ki so tukaj, se odzvala. Dobro je bilo, da ste bili tukaj, toliko žensk, predstavili ste svoje osebne izkušnje, kaj se dogaja v vaših državah, v vaših domovih. To, je, to je naredilo na me velik vtis, navdihnilo me je, hvala lepa, da ste prišli in da ste se tega v taki polni meri tudi udeležili. Tako, sedaj pa gremo naprej. Naslednja točka na našem dnevnem redu je kolega kolegica iz Evropske komisije. iz GD Grow. To je Dajan Daš, ki nam bo podala kratko predstavitev o Evropskem portalu za ženske podjetnice. Could I ask um, Helene Dash to come to the podium and the next two speakers? Potem pa še dve nadaljne govornici, Dina Dehut in Astrid Schönweger. Prav tako, hvala lepa. Tako, nadaljujemo, kajti še vedno imamo tri predstavitve, preden pride podpredsednica. A, je že tukaj. <laughs> Majorit je že tukaj. Dobrodošla. Torej, najprej Helen Dajan Daš, kratka predstavitev o Evropskem portalu za žensko podjetništvo, ženske podjetnice. Hvala lepa. To je bilo vedeno lani, to je zelo nov projekt Evropske komisije. Ugotovili smo, da je veliko neizkoriščenega potencijala, kar se tiče podjetnic v Evropi, da jih moramo spodbuditi, da se bodo, obrali, da se bodo podali na to pot in postale podjetnice. In ko to postanejo, jim moramo pomagati z mreženjem dostopa do financ in tako dalje. Ustvarili smo platformo, ki je nekaj, kjer lahko ženske najde vse na enem mestu. Tukaj lahko najde najprej zgodbo o uspehu, da je ženskam uspelo, to je navdih, potem pa, če želi postati podjetnica, imamo prvi niz informacij o tem, kako začeti, kako postati podjetnica informacije so na voljo na potrošnicam prijazen način. Imamo pravne informacije, praktično pomoč. Vse točamo pa se predvsem na mreženje. Nudimo informacije za ženske, kam naj se obrnejo, da bodo našle potrebne informacije. Dostop do financ, dostop do trga. Potem pa še kaj. Okay jim lahko pomaga, kako spostaviti podjetje, ko je podjetje spostavljeno. In še eno vprašanje, ki ga vidimo. Ženske predstavljajo 30 odstotkov podjetnikov, torej veliko je še možnosti za rast. Večina teh podjetij pa je majhnih in počasneje rastejo. Različni razlogi so, morda so sektori, ki se jih ženske izbirajo taki, da imajo manj priložnosti za rast. To so kreativni socialni zdravstveni sektori, naprimer. Lahko pa je tudi razlog ta, da je dostop do finančev vedno težko vprašanje. Statistike imamo. Ni jasnih pojasnil, zakaj. Želimo pa seveda olajšati dostop do financ, tudi do tveganega kapitala in tako dalje. Zato imamo te informacije o rasti podjetij. Naslednja prosovnica, prosim. Grow, rast. Tukaj torej podrobnosti o dostopu do denarja, tudi do poslovnih partnerjev, kajti rast pogosto pomeni tudi zanašanje na partnerje na različnih trgih v EU in tudi mednarodno gledano. potem naslednji korak je podpora, imamo informacije o podpori. Naslednja prosojnica, prosim. In potem še en pomemben del platforme je namenjen učenju, razvoju veščin. Če lahko greste še malo naprej. In naj spostavim, da je vzpodbojanje žensk, da postanejo podjetnice, da se to začne na področju izobraževanja. Komisija počne zelo veliko, da bi spodbujala izobraževanje, da bi začeli torej že zelo zgodaj v šolah. In to je nekaj, kar je ključnega pomena, ne samo za tiste, ki želijo postati podjetnice, temveč, spomnimo se, podjetniške veščine so veščine, ki temeljijo na ustvarjalnosti, prilagodljivosti in to so veščine, ki postajajo dan danes vedno bolj koristne, saj je napredek v poklicnem življenju zelo hiter, to želimo izpostaviti. Potem pa tudi, ko imajo študenti in študentke te podjetniške veščine že zagotovljene, potem lahko iz tega črpajo. Tudi ženske, seveda, in to je zelo pomembno v zgodnih fazah. To je torej platforma, ki najdete vse na enem mestu. Prosim, oglejte si to platformo, čeprav posebno pa bi vas rada povabila, da ozaveščate v svojih skupnostih, da nekaj takega obstaja in da potem skušamo zajeti vse organizacije, ki skušajo pomagati ženskem, da postanejo podjetnice, da se registrirajo, tisti, ki še niso, in nudijo informacije na tej platformi. Več informacij kot bo, več možnosti za mreženje bo, za podjetnice ali za tiste, ki želijo postati podjetnice, razširiti svoje podjetje in iskati nove partnere. Prosim, razširite zavedanje o tej platformi in hvala za sodelovanje tukaj. Um. Tako, sedaj pa naslednja točka. Sedaj pa predstavnica kampanje One. Včeraj dopolne sem se lahko pogovorila z njimi, z mladimi ambasadorji, upravlja odlično delo in pozdravljam to, da je danes njihova predstavnica. Tukaj to je Dina Dahut. Prosim, beseda je kar vaša. Thank you so much. Good afternoon. It's a great honor for me. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da sem tukaj danes rada bi izkoristila priložnost, da spregovorim v imenu imenovno deklet, ki nimajo enakih možnosti kot mi. Tukaj se pogovarjamo o najpomembnejših vprašanjih in kot ambasadorka mladih organizacije One moram govoriti tudi v imenu leteh. Kot veste, je One organizacija za več kot 7 milijonov in pol ljudi po vsem svetu, ki ukrepa, da bi končali, izkorenili revščino in bolezni, še prav posebno v Afriki, nekaj tisoč mil oddaljeno iz Brusla, sta mati in oče v Jordaniji zasejala globoko v meni željo po znanju, tako v meni, kot tudi pri mojih bratih in sestrah. Diplomirala sem iz arhitekture v Jordani, bila sem precej zadovoljna, ko pa sem, želel, ko pa sem uh, služila palestinskim beguncem, sem bila še bolj srečna. Presrečna sem bila. Vsak dan, ko sem sedem let delala v Združenih narodih in pomagala palestinskim beguncem, vsako leto je bilo zelo dragoceno. Potem sem prišla v Belgijo, spet sem bila zadovoljna, danes pa sem tukaj in spet sem si dejala, da, uspelo mi je. Upam, da bo znanje uh, moja, ne, to končana zgodba o uspehu in sreči. Nikjer ni tako, da bi moške in ženske imeli enake priložnosti. Če si rojen reven in ženska, je to dvojno breme ženske in dekleta morajo s tem živeti vsak dan v najrevnejših državah. In veliko je takih. Naj se zahvalim odboru za pravice ženske in enakost med spoloma, da gosti to pomembno razpravo in da ste povabili nas, One, da smo podali svoj prispevek o opolnomočenju žensk. Kadarkoli razmišljamo o ekonomskem opolnomočenju, si mislim, kako pa naj vem, če se si želim, če ne vem, kaj imam na razpolago. Kako bom dosegel to, kar si želim doseči, če pa nimam pravih veščin? Konec koncev je znanje moč. Moč pa ni nekaj, kar si lahko kar zamemo in dajemo. To pomeni, da izkoristimo naše zmogljivosti, da začnemo že zelo zgodaj. Vse se začne z izobraževanjem. Imel sem priložnost raziskovati, se učiti, študirati in resnično vam lahko zagotovim, da mislim, da ni večje moči za opolnomočenje ženske deklet, kot je izobraževanje vsako dodatno leto izobraževanja za dekle pomeni 12 odstotno povišanje plač. V podsaharski Afriki bi to lahko za 25 odstotkov povečalo raven kmetijstva. Prav tako bi lahko rešili 1,2 milijona otrok z izobraževanjem ženskih deklet. To so zelo pomembne številke. In v tem trenutku, ko tukaj sedimo, 130 milijonov deklet nima dostopa do šol in izobraževanja. 130 milijonov. V podsaharski Afriki 46 milijonov deklet ne hodi v šole. Če bi jih vzeli skupaj, bi to bila deseta najbolj naseljena država na svetu pred Rusijo in več kot Francija in Združeno kraljestvo skupaj pred Nemčijo tudi. To je torej zelo veliko zamajenih priložnosti za dekleta, da bi pomagale svojim skupnostnim državam, da rastejo. Vsi pridobijo, če so dekleta šolana in če lahko izkoristijo svoj polni potencial, lahko postanejo zdravniki, inženiri, voditeljice, lahko zdravijo bolezni, lahko revolucionizirajo industrijo, predvsem pa lahko živijo svoje življenje v polni meri. Zato, da bi odstranili ovire, ki onemogočajo dekretom v najrevnejših državah, da dosežejo svoje sanje in si zagotovijo dostop do šol, moramo zagotoviti, da bo izobraževanje pravica za vse. Najprej morajo ljudje in politiki se zavesti, koliko takih deklet je, ki ne hodijo v šole. 130 milijonov. 130 milijonov deklet. Vendar pa zavedanje ni dovolj, kot običajno. Potrebujemo napredek. Zato, da bi zagotovili ekonomsko ponomočenje za vsa dekleta in ženske, moramo investirati v izobraževanje. Poslanke, poslanci, prosim, razmislite o tem, kakšne so priložnosti, ki se nam ponujajo. Potrebujemo drzen načrt, ciljne investicije in bolj pametne politike, zato da bo izobraževanje na voljo vsem dekletom in da bodo ženske po svetu ekonomsko ponomočene. Pred manj kot dvema letoma so svetovni voditelji podali kar nekaj ambicioznih obljub. Tako bi naj končali do leta 2030 izkorenili revščino. To so tisočletni cilji in to zagotavlja tudi vse življensko eh, izobraževanje za vse. Moramo pa podvojiti naše prizadevanja, da bodo vsa dekleta do 2030 resnično v šolah. Predstavljajte si, da učitelji in učenci imajo dostop do virov, do usposabljanja, da razvijajo digitalne veščine, da zagotovijo, da lahko izkoristijo vse tehnologije, ki vodijo in pomagajo pri učenju in ki bodo pomagale prebroditi razlike med moškimi in ženskami. Enake možnosti za vse, ne glede na spol, pa ne morejo biti dosežene brez več preglednosti in odgovornosti. Potrebno je zbrati še boljše podatke. Združeni narodi so opredelili 52 indikatorjev, ki govorijo o ženskem opolnomočenju vendar pa ugotovili smo, da v podsaharski Afriki približno 80 odstotkov teh podatkov ne obstaja. Brez informacij o prebivalstvu, potrebah, ne bomo vedeli, kako kar najbolje strukturirati ukrepe za opolnomočene žensk in deklet, ki živijo v revščini, da bodo uspele. Evropa mora sodelovati z afriškimi vladami, z njihovimi voditelji, zato da se lotimo največjih ovir. Kajti kulturne norme in nasilje, ki dekleta odvrača od šolanja, še prav posebno marginalizirane, ostajajo. Veliko še potrebno storiti globalno gledano pri opolnomočenju. Izobraževanje je začetna točka. Iti pa moramo dlje. Zato, da bi opolnomočili ženske, moramo zagotoviti, da bodo dekleta in ženske imele enake pravice kot moški pri vrstah vprašanj, ne samo izobraževanju, temveč da bodo imeli tudi dostop do zemljišč za poslovanje bančnih računov. Za nekatere se to tudi samo v sebi umeno, vendar pa veliko je še krajev po tem svetu, kjer so to sanje. Včeraj, Mednarodni dan žena, dopis je bil poslan voditeljem sveta, podpisan več kot 350 tisoč ženskimi da zagotovimo, da bodo vsa dekleta imela dostop do izobraževanja, ki si ga zaslužijo. In dobra novica je, da ste lahko del tega, da bi dvigali ozaveščenost v imenu 130 milijonov deklet, ki niso šla v šolo danes. Šteli jih bomo vsako posebej. Ne gre za številke, gre za dekleta, ki imajo svoje sanje, ki si prizadevajo za svojo prihodnost, pa nimajo možnosti, da bi zaživelo ustrezno v prihodnosti. Ne morejo si izbirati svoje usode. Torej, prosim, pojdite na one.org, izberite se številko med 1 in 130 milijonov in objavite fotografijo ali video o podporu izobraževanja dekletom tako kot je Morala Jusuf Bono. Stotine se je temu že pridružilo. Kajti nihče ni enak, če nismo vsi enaki. Hvala. Preden gremo naprej in damo besedo podpredsednici Mary McGuinness, imamo še eno gostjo, to je Astrid Schönweger, koordinatorka Mednarodnega združenja ženskih muzejev. Spregovorila bo, ker so pripravili vse razstave, ki ste jih videli pred dvoranami, kjer smo imeli delavnice. Torej, Astrid, prosim. Thank you very much. Hvala lepa. Poskušala bom biti res kratka. Ime mi je Astrid Schönweger. sem nekdana direktorica prvega ženskega muzeja iz Merana v Italiji, nemška manjšina, tukaj pa sem danes kot koordinatorka Mednarodnega združenja ženskih muzejev. Naj izrazim hvaležnost za to, da ste nas povabili na ta dogodek in da sem lahko skupaj s kolegicami in kolegi, sekretariatom odbora FEM in komunikacijskega delka Evropskega parlamenta uresničila te razstave. Kot ste verjetno opazili, je ta dogodek spremljen z različnimi razstavami in 12 ženskih muzejev iz 11 držav sodeluje. Podali so fotografije svojih zbirk, zato da imamo sedaj še tudi vizualno komponento vašim temam. Imamo tudi letake, ki upam, da ste jih že dobili. Svoje doseje upam, da je to lep spominek z tega dogodka. Smo mednarodno združenje ženskih muzejev in mrež. 2008 smo se združili, danes imamo skoraj 70 fizičnih muzejev po vsem svetu in 15, ki imajo ki razstavljajo na spletu. Imamo še 40 pobud po vsem svetu. 45 članov imamo. Ženske so tiste, ki pišejo zgodovino sveta. Mi ti moramo tudi ženske muzeje v vsaki državi tega sveta. To niso moje besede. To so besede Širine Badi, naše pokroviteljice Nobelove nagrajoke za mir deli sanje z drugimi arabkami, tudi s predstavnico, ki je bila včeraj z nami. Zakaj imate sanje? Zato, ker smo videli, kakšna je potreba, kako močna je potreba, da opozorimo na težave žensk, naj si bo v preteklosti ali v sedanjosti, ko so ženske pravice pravice ljudi, človekove pravice, tudi kar se tiče umetnosti. Morda tri ali pet odstotkov del je del žensk v zbirkah muzejev, normalnih muzejih in galerijah. Tam ne boste dobili pregleda nad žensko zgodovino, enako smo med spoloma. To tam ni tema. Kako lahko to dosežemo? Tudi prek muzejev. Zakaj? Zato, ker je to zelo, zelo mirna strategija za to, da povemo, da si želimo enake obravnave žensk. Kultura je tako nežna politična izjava. Ženski muzeji po vsem svetu so popolnoma različni, vendar pa enoten je pristop, ženske izkušnje, udeležba, zaznava in zgodovina z širše perspektive. Ženski muzeji pa počnejo še veliko, veliko več. To so platforme, za razmislek o naši kulturi in naši družbi. Pogosto smo živi forum, kjer se zgodbe sedanjosti ne samo pripovedujejo, temveč tudi ustvarjajo. Govorimo o občutljivosti, da je enakosti med spoloma, o družbenem vključevanju manjšin. Potrebujemo pa mreže tudi za nas. Potrebujemo politično voljo in finančno podporo po posameznih državah. Veliko ženskih muzejev se mora opravičevati, da sploh obstajajo. Veliko pobud potrebuje ali politično ali finančno podporo za izvajanje svojih projektov. Obstoječi muzeji imajo pogosto težave, da preživijo. Naprimer, ženski muzej, muzej v Ukrajini ali pa tudi v Argentini, Senegalu, celo v Bonu, Nemčiji. V Iranu so aktiviste človekove pravice prepovedali dostop v državo samo zato, ker so hoteli osnovati ženski muzej. V Gambiji so ga zaprli, ker je država želela uporabiti zemljišča v druge namene. V Centralno Afriški republiki je bil požgan med državljansko vojno. Naj ponovim citat Shane Ebadi. Ženske so tiste, ki pišejo zgodovino sveta. Zato vas prosim, da podprete ženske v svojih državah, da bodo skušali vzpostaviti ali podpreti ženski muzej. Preverite, ali kaj takega obstaja v vaši državi in jim pomagajte, kaj ti ženske vam bodo pomagale, muzeji vam bodo pomagali pri naših skupnih prizadevanjih. Hvala lepa. Thank you, Hvala lepa, Astrid, sedaj pa z velikim zadovoljstvom pozdravljam podpredsednico Evropskega parlamenta Mary McGuinness, ki ste jo večina izmed vas srečali že včeraj na podelitvi nagrad za ženske, ki eh, so bile najboljše inovatorke. Hvala lepa. Hvala lepa, da sem lahko tukaj. Naj se zahvalim za to priložnost. Pomembno je, da smo se zbrali na sestanku ker imamo kolegice in kolege iz nacionalnih parlamentov in iz tretjih držav. Pa tudi mi smo tukaj, seveda, poslanke poslance Evropskega parlamenta. Upam, da bo ta energija teh zadnjih dveh dni ostala z nami še vse leto. To sem izpostavila že včeraj. Ko moramo najti nek mehanizem, da bo to ostalo više na dnevnem redu. Včasih me skrbi, da ko imamo določen dan za določeno vprašanje, ga potem, dokler ne prije do tega dneva, porinemo na stranski tir. Upam, da se to ne bo zgodilo, da bomo obdržali zagon teh dveh odličnih dni. Včasih me skrbi tudi, ko govorimo o ponomočenju žensk, da ko vidimo žensko, ki je na oblasti, da imamo občutek, o dobro, nekaj pa jih je, ste že dosegli ta položaj in je dobro. Ne, to ni to. Vprašanje je širše. In predstavitev Dine o 130 milijonov deklet, ki se ne šolajo, me je presunilo. Sama sem tu zato, ker je moja mati, ki se ni mogla izobraževati zaradi finančne stiske, zagotovila, da so njeni otroci pa dobili možnost za šolanje. In tukaj moramo nadaljevati, ne smemo pozabiti, da so se očete in matere borili za naše izobraževanje. Pomislimo pa na tiste, ki te možnosti nimajo. Zato je kampanja One in pobuda ženskih muzejev, ki je tako zanimiva, del naše razprave. Ekonomsko ponomočenje ženske ključnega pomena. Po vsem svetu in državah v razvoju so ženske vključene v ekonomske dejavnosti. Omenili ste kmetijstvo, to je moja strast in to sproža moje zanimanje. Kaj se dogaja na Irskem? Zelo zanimivo je. Tri skupine vidimo v svoji državi, skupine žensk v kmetijstvu, ki se združujejo. Kaj to pomeni? Da ima vsaka drugačno zgodbo, ki jo lahko pove. Da mislijo, da vprašanje v obstoječih strukturah niso razrešili in same ukrepajo. Te pobude so pomembne, kot je tudi delo odbora FEM. Hvala lepa za delo predsedojoči, podpredsednici in vsem, ki sodelujete v tem odboru. Izvoljena sem bila leta 2004 iz manjše države članice in sedaj sem tudi predsedstvo parlamenta. To ni darilo, ki ti je dano, zato se je potrebno boriti. Potrebno je sprejeti prednosti in slabosti tega boja. Zakaj sem želel biti danes tukaj? Zato, da povem ženskam, ki nas poslušajo tako tukaj, kot tudi druge, da morate biti pripravljene na boj, če v nekaj verjamete. Tina, mislim, da vi verjamete v nekaj, zato pripovedujete svojo zgodbo vi tudi, kar se tiče zgodovine žensk. In tudi sama verjamemo to, da imajo ženske veliko za prispevati, vendar pa moramo začeti z mladimi ženskami in mladimi moškimi. In začeti že na tej ravni moramo pa po vseh družbah, od najvišjih do najnižjih položajev, imeti ženske v družbi. Ko pomislimo na spraševanje do žensk, a pomislimo na ženske čistilke, ki čistijo Evropski parlament, veliko jih srečujem dopoledne, zjutraj. To je ključnega pomena za obstoj te institucije in drugih institucij. Torej, pomislimo na položaj žena povsod, da bodo dovolj plačane za svoje delo in da zagotovimo, da bo teh 130 milijonov deklet, ki so bile omenjene tukaj danes, lahko odšle v šole. To bomo vedno znova omenjali. Tudi meni še ni uspelo, če me pogledate, kako izgledam. Še vedno se borimo, veliko žensk tukaj v tej dvorani. Zakaj poklicno in družinsko življenje, zato ker smo se tega lotili strastjo. Včasih je pač potrebno zelo trdo delati, da nekaj malega spremenimo za boljši svet. Storimo to skupaj, moški in ženske, skupaj enotno, da bomo enaki. Hvala lepa, hvala lepa vsem, da ste podali tako odlične prispevke naj se osebno zahvalim in v imenu odbora za enake pravice spolov. Želim vam veliko uspeha v prihodnosti pri oponemočenju žensk. Hvala lepa tudi tolmačem, ki so ostali malo dlje. Hvala lepa in vse najboljše vsem na vaši poti. Bodite uspešni pri vsem, kar počnete. Hvala.